So dear colleagues, spoštovane kolegice in kolegi, pozdravljeni na medparlamentarnem stanku odbora, ki organizira odbor Ekon. Naj pozdravim vse predstavnike iz nacionalnih parlamentov. V zadnjih nekaj letih je bil naš odbor izjemno dejaven. Zato, da bi zagotovili, da so reforme ekonomskega upravljanja dobro izvedene in da zagotavljajo tudi demokratični nadzor. In to je seveda naloga tako evropskega kot nacionalnih parlamentov. Zato je torej moje veliko zadovoljstvo, da ste tukaj, da boste lahko prispevali konkretno med parlamentarnemu sodelovanju in okrepili sodelovanje na področju ekonomskega upravljanja med parlamenti. Kot veste, bomo imeli dva dela tega sestanka. Prvi del bo govoril o BEPSih, drugi pa o trenutnem stanju, kar se tiče bančne unije. Naj pozdravim gospoda Herzingerja, iz eh, odbora za finance nizozemskega senata. So predsedoval bo ta prvi del z mano in gospoda Martina van Rojhena, tudi iz odbora za finance nizozemskega senata, ki pa bo so predsedoval drugemu delu današnjega sestanka. Naj vas obvestim, da glede na to, da vas je zelo veliko udeležencev, verjetno ne bo možno, da bi čisto vsi spregovorili prednost bom namenil temu, da bi sodelovalo kar se da veliko število različnih parlamentov. Vsak bo dobil dve minuti, približno 20-25 posredovanj bomo imeli, potem pa lahko to seveda še prilagodimo glede na to, koliko časa bomo še imeli za razpravo. Imate pa tudi glasova, oprostite, uh, Mm, obrazce za govor v dvorani. Prosim, izpolnite jih tako nacionalni kot evropski poslanci, torej tisti, ki se želite javiti k besedi. Skušali bomo torej skaj nekaj prožnosti uporabiti formulo trije nacionalni poslanci, en evropski. Seveda pa lahko to tudi prilagodimo. Tako, prvi del spremljanje dogajanja, kar se tiče BEPS, erozija davčne osnove in prelivanje dobičkov. Spomnili se boste, da je to že tretjič, da imamo skupno razpravo na področju davkov. Pred dvema letoma smo govorili o sistemu DDV, lani smo govorili o skupnem pristopu proti agresivnemu davčnemu načrtovanju in izogibanju plačevanja davkov, še prav posebno, kar se tiče agresivnega davčnega načrtovanja po razkritju Luxlix. Od takrat se je veliko zgodilo. OECD je končala svoje delo in pripravila priporočila za PEPS in pred nekaj dnevi je komisija predstavila svežen o boju proti plačevanju davkov in potem tudi samodejno poročanje po državah multinacionalk, kar se tiče plačevanje davkov. Zato torej imamo to razpravo, to je zelo aktualna razprava kot nacionalni parlamenti, kot zakonodajalci na področju davčne politike. Izvajate pomembno vlogo pri izvajanju DEPS in spremenje to za nacionalno zakonodajo. Tudi naš parlament dela na tem. Naj pozdravim Alena Lamasurja, ki je predsednik posebnega odbora Taxet ki nas podpira na tem področju. Kot veste, imamo sedaj torej specifični odbor, ki je posvečen samo temu, poleg običajnega zakonodajnega dela odbora Ekon. Z nami je tudi Valerij Motorije, direktorica GD Taksut in Karzen Makom iz OECD. Tako, sedaj pa lahko začnemo in besedo bom dal, ampak še prej, če morda še kolega želi kaj povedati, prosim. Try. Hvala lepa. poskušal ali bomo seveda dati besedom čim več izmed vas. Tudi sam se veselim te razprave v imenu nizozemske parlamentarne dimenzije tega parlamentarnega tedna. Sem pa zelo vesel, da organiziramo, soorganiziramo to prireditev skupaj z Evropskim parlamentom. Sedaj pa vam kar vračam besedo. Karolin Makom je prva govornica. Center za davčno politiko in administracijo OECD. Deset minut, prosim, beseda je vaša. Thank you very much, chair. Hvala lepa, predsednik. Naj se najprej zahvalim za vabilo, da smo danes tukaj. Kot ste dejali, je to zelo aktualen čas za razpravo o izvedbi BEPS. Oktobra smo dobili svežen OECD 20 um, priporočil glede PEPS in tudi 15 ukrepov. Sedaj je čas, da se torej države osredotočajo na izvedbo. Preden pa se dotaknem svežnja samega, je morda vredno za trenutek pomisliti, zakaj je projekt PEPS tako pomemben trenutek na mednarodnem področju davčnih pravil. Želimo jih posodobiti in to je eno temeljnih načel BEPS, kako torej zagotoviti, da bi o moderni ekonomiji 21. stoletja imeli ustvarjanje, ki bo potem usklajeno z ustrezno davčno politiko. Skušali smo združiti člane OECD in G20 v razpravo na mednarodni ravni. OECD je bil vodilni pri tem vprašanju do takrat. Realnost gospodarstva pa je, da si moramo gledati veliko bolj globalni pristop glede davčnih pravil, zato da bi bili učinkoviti. To, kar vidimo, je neojemanje med pravili med različnimi državami. Prav tako moramo posodobiti mednarodna pravila v skladu z potrebami modernega gospodarstva. To je torej vse vključujoč projekt in OECD je prvič deloval tako. Zelo uspešno nam je uspelo doseči soglasje glede 15 ukrepov v 44 držav, ki so bile vključene. Istočasno je tudi to zelo pomemben korak naprej, zato ker je ena kritika, ki jih slišimo v tem projektu v zadnjih dveh letih in pol, ta, da je vse skupaj zapleteno, da je to težko vprašanje in da ne pustimo sistem, kakršen je. Vendar pa, pomembno si je zapomniti, pomembno se je spomniti, da ko smo dobili rezultate glede PEPS, alternativa ni bila status quo. Alternativa projektu BEPS je bila, da bi potem vsaka država članica nadaljevala po svoji poti za lotevanje, za ukvarjanje s tem vprašanjem. In potem bi to postalo tako vroč kostan, da se tega ne bi dalo urediti. Torej, projekt BEPS nam je omogočil, celotiti vprašanja davčnih vrzeli in izogibanja plačila davkov na dosleden in celovit globalen način. Še en zanimiv vidik projekta je, da je posvetujoče narave. Torej 44 držav, ki so neposredno sodelovali pri tem, poleg tega pa smo se posvetovali z več kot 120 organi več kot deset regionalnih konsultacij smo imeli in tudi 14 držav, ki so bile neposredno vključene v razvoj ukrepov. Potem pa smo predstavili tudi poln razpon ekonomskega razvoja. Torej, to je bil pomemben projekt, zato da smo razširili razpravo izven OECD, kar se tiče mednarodnih davčnih pravil. Prav tako smo se kar precej posvetovali s poslovno skupnostjo in civilno družbo. In mislim, da so prizadevne obrodila sadove sedaj, ko smo v fazi izvedbe. Podjetja so vključena pri oblikovanju ukrepov zato, da bi dosegli paravo ravnovesje med izvajanjem in bili tudi učinkoviti. In potem zadnja točka, kar se te svežnja tiče, naj omenim, kako širok je razpon tega svežnja. Veliko področji, ki smo jih pripravili pri BEPS, vprašanja, kjer je OECD že bil dejal in prej, naprimer m, dačne pogodbe, cene transferjev in potem seveda tudi svežen izgibne plačevalne davko. To je bilo predstavljeno pred mesecem. In potem tudi tuje korporacije in bitje davkov. To je bil torej korak naprej. Države so seveda suverene, kar se tiče davčnih vprašanj, vendar pa ne moramo imeti učinkovite domače politike, ne da bi upoštevali to, kar se dogaja okrog vas. Ogromno dela je bilo vloženega v to, veliko prizadevanj vseh članic, pa tudi EU. Sedaj pa mislim, da ko imamo svežen, imamo še večji izziv izvedbe. Na to bi se rada osredotočila danes. 15 ukrepov in svežen BEPS. Kako lahko to si najbolje ogledamo, tako da te ukrepe razdelimo v skupine. In upamo, da bo to so zakonodajalcema pomagal glede prednostnih nalog, glede hitrosti faze izvajanja in upamo, da bomo tu lahko koristni. Kaj je torej v svežnju? Najprej mi imamo minimalne standarde, štiri minimalne standarde na področjih, kjer države, če ne bi sodelovale, bi to imelo negativne učinke na druge države. O čem govorimo? Poročene po državah, škodljive davčne prakse, tukaj govorimo o izmenjavi davčnih odločb in tudi preferencialnih davčnih režimov potem zloraba davčnih pogodb. Tukaj je šlo tudi za iskanje najbolj ugodnih davčnih režimov in potem tudi reševanje sporov. BEPS se osredotočajo na potrebo potem, da zagotovimo konec dvojnega obdavčevanja. Prav tako se moramo zotevati dvojnega neobdavčevanja. In torej, ukrep 14 je bil zelo pomemben na tem področju. Potem pa tudi posodobitev, kar se tiče trenutnih standardov. Tukaj imamo kar nekaj smernic, pa tudi glede davčnih pogodb, ne samo iskanje najbolj ugodnega režima, temveč tudi koncept spostavitve stalnega sedeža. In potem skupni pristopi. Ti skupni pristopi predstavljajo področja dela, kjer države niso zavezane sprejemati ukrepe, vendar pa kjer jih sprejmajo, morajo biti v skladu s svežnjem, ki je bil dogovorjen. In tukaj govorimo o hibridnih neusklajenostih in tudi o odbitkih. Potem pa svežen je vključeval tudi nekatere smernice glede najboljših praks in tu smo se osročali na nova področja dela OECD, še prav posebno CFC pravila in razkritje agresivnih davčnih določb. Tukaj smo potem dobili sliko, kaj počnejo države zaenkrat in kaj je potrebno še postoriti, kakšna je pot naprej. Veliko smo postorili tudi na področju davčne politike v digitalni ekonomiji, tukaj bomo še nadaljevali s tem in nadaljevali bomo tudi z več stranskim instrumentom. Tukaj bi se nekoliko ustavila, kajti gre za implementacijo. Torej, pet minimalni standardi, štiri minimalni standardi, to bo v spredju v naslednji fazi projekta BEPS, ko si bomo ogledali revizijo, kako, ko si bomo ogledali, kako države izvajajo vse skupaj. Potem posodobitev trenutnih standardov, smernice, glede na najboljše prakse. Kam pa sedaj torej? Zagotoviti moramo podporo državam pri izvedbi teh ukrepov. Praktična orodja, tudi orodja, ki so za manj razvite države, izvedba pravil bo morda morala biti prilagojena glede na njihove zmogljivosti. Prav tako pa tudi nadzor izvajanja, še prav posebno pri štirih minimalnih standardih držav članic, pa tudi nadaljevanje spremljevalnega tehničnega dela. Torej pripravili bomo okvir, ko bomo razširili prek, BEPS, prek 44 držav, pripravili bomo še dodatne države v zavezo BEPS. Morali smo seveda zagotoviti, da bodo pravila globalna, vključujoč okvir, pa je pot naprej. dodajali bomo države, torej poleg držav OECD in G20. In ta vseobsegajoč okvir bo potem zagotavljal nadzor nad izvedbo, podporo razvoja zmogljivosti držav v fazo implementacije in potem tudi spremljajoče tehnično delo. Kar se tiče osredotočanja na izvajanje, je to okvir, kjer bo OECD dejaven z G20 in potem bomo to razširili na vse zainteresirane države in organe, ki bodo lahko sodelovali tudi v naslednji fazi projekta. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa Valeri Mutuali, GD Taksut. Prosim. Hvala lepa, predsednik spoštovane gospe in gospode, zelo sem vesel, da sem že drugič tukaj po lanskem letu udeleženec te konference. Sem direktor zadolžen za neposredno obdavčevanje pri Evropski komisiji, toliko da veste, kaj počnem. Poskušal bom ne ponavljati se preveč in ne ponavljati tisto, kar je povedala predgovornica. Naša agenda je sicer res zelo natrpana, ampak usmerjena v aktivno, konkretno delovanje. Delujemo na globalni ravni in poskušamo eh, v bistvu koordinirati delovanje in izvajanje ukrepov, na notranjem trgu in v zvezi s tem izboljšujemo in usklajujemo tudi zakonodajno osnovo, vse to, kar je pomembno za podjetja in naše državljane. Lahko vam povem nekaj o metodah, ki smo jih uporabljali za določitev tega, kar je treba prednostno storiti na notranjem trgu, na skupnem trgu in kako se lotiti zakonodaje, ki naj bo uh, pravičnejša, če lahko tako rečem, glede davčne obremenitve in ki bo hkrati prijazna našim podjetjem. Mislim, da se ne motim, če rečem, da je v bistvu skupek vseh ciljev in ukrepov, ki smo jih eh, s pomočjo BEPS-ov določili na globalni ravni, eh, neke vrste zrcalo tistega, kar se dogaja v svetu globalno in tudi velja za Evropsko unijo. Lahko rečem, da se notranji trg še nikoli ni uspel izogniti nobenemu od večjih globalnih tokov ali dogajanj in zato se moramo na to tudi odzivati v naši agendi. Gre pa predvsem za vprašanje učinkovitosti ker ni dovolj, da imamo neke standarde, temveč jih je treba tudi koordinirano izvajati. Le tako bomo lahko dosegli enotni trg, ki bo olajšal našim eh, državam eh, zagotavljanje enotnega pristopa k obdavčevanju, kar bo tudi varnejše okolje za številne ekonomske dejavnike in njihovo poslovanje. Eh, osnovno načelo obdavčitve pri viru samem, torej tam, kjer je dohodek ustvarjen, je zelo pomemben element, ki omogoča tudi boljše spremljanje dejanskega dogajanja na terenu. Naj povem nekaj o temeljnih načeljih, na katerih delujemo. Torej imamo eh, osnovna načela, ki so jasno zastavljena in so uprid. Eh, inovacijam in eh, raziskavam. To je komisija že jasno povedala v svojem uvodnem eh, programu in eh, podarili smo tudi preglednost, transparentnost javne uprave in tudi um, uvedli začetno fazo avtomatične izmenjave podatkov, za kar je tudi pomembna zanesljivost in uh, zaupno. Zelo pomembno je, da smo pri tem v stalnem stiku s podjetji in z vsemi zainteresiranimi deležniki, da vidimo, kako se v praksi odzivajo na predlagane ukrepe. Imamo pa tudi predvidenih nekaj eh, sestankov v tem letu med ključnimi dejavniki na tem področju, tako da bomo videli, v katero smer se gibljajo zadeve v praksi, v smislu smernic OECD. Vse to pa je seveda namenjeno boju proti nezakonitemu premikanju in prelivanju dobičkov, eh, kar je seveda v interesu maloštevilnih in v škodo večine. Zato se moramo lotiti tudi še konkretnih zadev v zvezi z direktivo o fiskalni optimizaciji. To je čisto sveža zadeva, s katero eh, smo v bistvu zastavili prve okvire šele pred dvema tednoma. Eh, ampak naš cilj je, da se v sklopu notranjega trga eh, lotimo vseh konkretnih globalnih vprašanj, ki so opredeljena tudi v smernicah OECD morda smo, kot nam nekateri očitajo, nekoliko upočasni, vendar zahteva ta kompleksna problematika tehten pregled in le tako bomo dosegli cilje, za katere si prizadevamo. Gre pa tudi za čezmejna vprašanja, ki so posebnega pomena. Mi se hočemo na to odzivati celovito in eh, naši predvideni ukrepi imajo najprej opraviti z eh, popravljanjem eh, izkrivljanj, do katerih prihaja zaradi čezmejnih razlik. Pri tem predvsem ohranjamo tri temeljna načela. Prvo, suverenost držav članic in suverenost njihovih davčnih ureditev in politik. Drugo je, Eh, spoštovanje načela subsidijarnosti, eh, pri čemer je treba delovati na najustreznejši ravni. Potem pa gre tudi za sorazmernost uporabe instrumentov, ki jih predstavljamo najprej svetu za razpravo med državami članicami, potem pa še naprej. Torej, trudimo se spoštovati ta temeljna načela pri oblikovanju vseh instrumentov, ki bodo služili izvanju in uresničevanju ciljev iz naše agende. No, tu so seveda zelo pomembni zakonodajni izzivi, veliko krat je treba razmišljati tudi o tem, da ne bi nepotrebno omejevali svobode in nalagali preveč pravilno obveznosti pristojnim organom in vedno iščemo zakonodajne dokumente in predloge, ki bodo služili temu namenu. V duhu administrativnega sodelovanja, bodi si, da gre za avtomatično izmenjavo podatkov eh, med bankami ali med davčnimi uradi, eh, je zelo pomembno tudi poročanje držav članic. Pri tem je treba vedeti, da bodo vsi ukrepi in koraki, ki bodo morale storiti države članice v tem smislu, treba imeti v mislih, da noben sprit ukrep ne sme škoditi notranjemu trgu, da je temeljno načelo še vedno prosto kroženje kapitala in eh, to velja za vsa področja. Eh, še zlasti pa je to možno hitreje doseči tam, kjer ni potrebno spreminjati zakonodaje, temveč je možno vse urediti eh, s priporočili državam članicam, da zadeve uredijo drugače med recimo državami članicami samimi, med določenimi pristojnimi organi ali pa celo s tretjimi državami. Torej, eh, takih izkušenj imamo že kar nekaj, vemo, kakšni so bili do sedaj uspehi in pomankljivosti. In tisto, kar uporabljamo sedaj pri svojih razpravah in razmišljanju nadaljni prihodnosti Evropske unije, se posvetujemo z nacionalnimi pristojnimi organi, veste, da imamo za to posebno delovno skupino, v kateri se zbirajo predstavniki držav članic, kjer gre za tako imenovani peer review oziroma strokovni pregled davčnih ureditev držav članic. Pri tem eh, pač poskušamo pravočasno ugotoviti, ali prihaja do pojava, ki recimo škodi konkurenčnosti zaradi želje, da bi zadeve čim hitreje uredili in poenotili. Torej, treba misliti v partnerskem duhu, razmišljati naprej in iskati stabilne rešitve, tako na ravni eh, evropskih institucij, kot tudi nacionalno imamo že povsem realno agendo za delo na področju obdavčitve podjetij, potem so določene zadeve uh, urejene že v predlogih komisije, na katere sedaj pričakujemo odzive. Gre za zelo ambiciozen program in uh, komisija bo seveda delala na tem v prihodnih mesecih. Potem imamo še seveda svet ministrov, trenutno pod nizozemskim predsedstvom, eh, ki si je zastavilo kot eh, visoko prednostno nalogo ravno obdavčitev podjetij in želimo seveda veliko uspeha nizozemskemu predsedstvu pri teh prizadevanjih. Potem so tu še naloge, ki jih je treba izvajati po državah članicah. Obstajajo namreč pojavi, ki se ne dogajajo samo na ravni Evropske unije, temveč se v enaki obliki tako rekoč pojavljajo tudi v državah članicah. Vidimo, da veliko krat prihaja do davčnih obremenitev in preobremenitev na vedno istih ponavljajočih se področjih, naprimer pri obdavčitvi dela in zaposlovanja in tako naprej in tu velja ravno razmisliti o novih eh, rešitvah. In ravno zaradi tega eh, se močno zavedamo, da s to agendo ne bomo prišli nikamor brez vaše aktivne pomoči in podpore. In to lahko počnete na več načinov, bodi si tako, da vplivate na odločanje pri svetu, bodi si da se lotite konkretnejšega pregleda, kako se že sprejeta zakonodaja izvaja pri vas doma. In eh, vsak vaš odziv in eh, pobuda bo vsekakor dobrodošel. Prevečujem se, ker sem presegel svoj čas za govor. Hvala lepa. Sedaj pa še ostala dva iz Evropskega parlamenta. Najprej Alen Lamassur, Hvala lepa. To vprašanje obdavčitve eh, podjetij smo 18 mesecev obravnavali kot nekaj tehničnega in dolgočasnega. Potem pa je prišla afera. LuxLeaks in nenadoma iz tega nastal zelo pomemben politični problem v vseh prizadetih državah, seveda pa tudi na drugi strani Atlantika in eh, nenadoma smo ugotovili, da lahko pridemo tudi do resnih nesoglasij kar s kongresom združenih držav, če se zadeve ne bodo bolje uredile. Torej, ta vpliv eh, LuxLeaksa na Eh, razmišljanje o obdavčitvi eh, podjetij eh, je vsekakor nekaj, kar je močno vplivalo na to, kako gledamo na bančni in finančni trg. Pri nas sicer nimamo neke, recimo, neposredne konkurenčnosti med različnimi davčnimi sistemi. Vi, parlamentarci, boste imeli prvo in zadnjo besedo pri dokončnem odločanju. Vendar bo treba pri tem upoštevati tako praktične ozire in komisija in pristojni organi se trudijo, da bi oblikovali neke konkretne predloge, ki bi upoštevali tako priporočila eh, OECD kot eh, tudi eh, druge strokovne organe eh, ugotavljamo, da naši davčni sistemi trenutno niso nikakor prilagojeni zahtevam eh, trga 21. stoletja, še zlasti pa ne pogojem globalizacije, ki velja ne zgolj za finančni trg, temveč tudi za proizvodne procese. Prav tako pa prihaja tudi do številnih novosti, ki so posledica digitalne gospodarstva in digitalizacije postopkov ter komunikacij. Zato je potrebno, da se tega zavedamo in združimo prednosti, ki že obstajajo v nacionalni zakonodajah in eh, na evropski ravni in eh, potem eh, moramo poskrbeti za celovito zakonodajno rešitev, tako da nobena od držav članic ne bo ostala tako rekoč izolirana. Predtem je treba zagotoviti tudi dovolj dolgo eh, prehodno obdobje za prenos eh, in preoblikovanje pravil iz ene faze v drugo. No, od tud naprej pa lahko rečem, da obveljajo naša priporočila na podlagi poročila, ki je bilo izdano na to temo. Eh, ugotavljamo, da so temeljna načela in pravila eh, vedno taka, da morajo spoštovati konkurenčnost, lojalnost, preglednost, enakost in enakopravnost. In to velja tako za eh, podjetja, kot tudi za države članice same, ki ne smejo nikoli biti žrtve nepravičnega pristopa. Znotraj Evropske unije, torej znotraj Evropske družine, smo si cilje zastavili tako, da bi lahko imeli isto opredelitev obdavčitev in kaj pomeni davčna osnova za odmero davka. To pomeni, da je za nas lahko prednost že v tem, da že 40 let poznamo DDV in da imamo iz tega že določene izkušnje in da lahko temu pridružimo tudi eh, priporočila OECD in iz tega potegnemo nek celovit eh, zaključek. Pomembno pa je, da v tem procesu tvorno sodelujejo vsi zainteresirani deležniki, vse države članice in tudi vi. Dejstvo je, da se moramo tako ali tako že nečesa naučiti in spremeniti zadeve, preden nas bo prerastel pritisk eh, javnosti. In nemogoče je dovoliti si preveč časa za razmislek, če nam eh, v luči sedanje krize in tudi siceršnjih dogajanj s podnebnimi spremembami grozi, da bomo zaradi neodzivnosti na spremembe vedno bolj škodili našim podjetjem in gospodarstvu. Namen eh, Evropskega parlamenta je nadaljevati s to raziskavo v tesnem sodelovanju eh, z nacionalnimi parlamenti. Za leto smo predvideli še dva sestanka, enega 16. aprila in drugega imamo tudi uh, skupaj z OECD-jem. Uh, Eh, in povabili bomo tudi predstavnike nacionalnih parlamentov vseh držav, ki so zainteresirane za sodelovanje pri tem. Hvala lepa. Baje. Hvala lepa. Sedaj pa Baje, poročevalec Evropskega parlamenta OBEPS. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo sem vesel kot predhodna govornika, da lahko sodelujem v tej razpravi. Zelo pomembno je, da Evropski parlament lahko sodeluje z nacionalnimi eh, parlamenti v iskanju nove poti za obdavčitev v Evropski uniji, še zlasti, kadar to zadeva evropska podjetja. Vsi vemo, kakšna so priporočila OECD in vemo, da ravno zaradi izogibanja plačilu davkov in eh, zaradi davčnih utaj in goljufij izgubljamo vsaj 240 milijard letno, ampak to so zgolj ocene, lahko da so resnični podatki še višji. In eh, tukaj gre za bistveno fazo, eh, za začetek veliko širšega preučevanja ukrepov, ki bi nam pomagali pri tem, ampak kot je rekel predgovornik, ne moremo doseči rezultato, če najprej ne investiramo v to nekaj energije. Vložiti je treba torej določen trud in prizadevanja. Mi smo seveda storili že veliko, imamo tudi poročilo, na katerem delamo zelo intenzivno. Eh, in ki zadeva tudi davčne odločbe in njihovo čezmeno učinkovanje. Eh, žal naših predlogov svet eh, ni upošteval oziroma se ni dovolj hitro odzaupan, da lahko kako vi kot nacionalni poslanci in poslanke prepričate vse svoje vlade, naj pritisnejo na to, da bi se ta problematika hitreje obravnavala pri svetu, ker rok desetinsko v praksi ni vzdržen. Eh, res ni treba, da vedno čakamo samo na neke kazni in sankcije, lahko se tudi samo inicijativno lotimo urejanja zadev. Eh, glede na to, da smo pri svetu naleteli na mlačno odzivnost, eh, računamo tudi s tesnejšim sodelovanjem komisije in eh, predvsem pri doseganju konkretnih zahtev, ki smo jih v poročilu tudi navedli, predvsem glede začetnega nabora podatkov za obvezno avtomatično izmenjavo. V naslednjih mesecih se bomo lotili tudi poglobljene študije, ki se bo lotila dveh prvenstvenih vidikov v smislu jasnosti in preglednosti izmenjave podatkov, ki so temelj za obdavčitev in to vse v luči BEPS. No, sedaj se bom počasi ustavil, kot rečeno sem poročevalec za to tematiko pri Evropskem parlamentu. E, eh, tukaj za nekaj poglavitnih področji, eh, naprimer eh, jasnega pregleda na tem, kako tuja podjetja plačujejo davke, kje so obdavčena, kje imajo sedeže, da bi se lahko Eh, izognili temu stalnemu pojavu selitve v davčna zatočišča in eh, konkretne ukrepe glede obdavčitve eh, bomo tudi oblikovali glede multinacionalk in pravic intelektualne lastnine, kjer so davčne stopnje tudi močno različne od države do države, tako da bi ustrali na enotni obdavčitvi intelektualnih pravic tam, kjer so lete nastale. Potem eh, gre še za obdavčitev konkretnih proizvodov in blagovnih znamk eh, in tu se pojavlja še vprašanje obravnave multinacionalk in evidentiranja njihovih dobičkov ter upeljave eh, obveznosti eh, obdavčitve tam, kjer dejansko izvajo svojo dejavnost. Te prakse so dan današnji zelo raznolike, e, vidimo, da so multinacionalke zelo inventivne pri izogibanju plačevanju davkov. E, seveda pa to zelo težko ugotoviti, ker so tudi multinacionalke oblikovane po različnih modelih podjetij, njihova interna ureditev je včasih zelo zapletena in e, Eh, določene predloge smo oblikovali tako, da bi jih lahko začeli v bistvu sprejemati že v tem eh, letu, ampak eh, velika ovira je 28 obstoječih različnih ureditev, tako da bi konsolidacija zakonodaje in še zlasti zakonodaje, ki zadeva obdočitev podjetij, lahko močno pomagala podjetjem, ki se včasih eh, znajdejo čisto zgubljena v spletu različnih zakonodaj. In ravno vi, kot poslanke in poslanci nacionalnih parlamentov, lahko pri tem odigrate pomembno vlogo, če boste jasno in glasno povedali, da je to ena hujših eh, nalog sicer, ampak ki se jo je treba lotiti prednostno. Now, uh, give... Hvala lepa. Sedaj pa prvi predstavnik nacionalnih parlamentov, Michael Bach, predstavnik Bundestaga. Hvala lepa. Gospod predsednik, v imenu Nemškega Bundestaga bi rad izrazil zadovoljstvo, da je na sestanku finančnih ministrov G20 uspelo doseči oglase, kar se tiče erozije davčne osnove in prelivanja dobičkov multinacionalk. Zato, da torej ne bi posameznih interesov preveč pozdignili, je akcijski načrt BEPS ustrezen. To je lahko menik na področju mednarodne davčne politike in pravičnosti in to je lahko velik uspeh za Evropo. Zato je pomembno, da govorimo danes o tem. Prvič bi se zgodilo, na globalni ravni, da bi tako široko soglasje dosegli pri mednarodnih standardih obdavčevanja. Zaenkrat globalno gledano česa takega še nismo imeli. Vendar pa to ne sme biti samo na papirju, to se mora tudi izvesti. Zato, da ne bi posamezni interesi bili preveč izpostavljeni, je samo mednarodna podprava. V bližnji prihodnosti pa bi v državah morali potem škodljivo in agresivno davčno načrtovanje otežiti. In to bistveno. Veliko težavo pa vidimo v državah, kjer pogosto ni volje za izvajanje ali pripravljenosti za izvajanje reform. Ključna težava je, da priporočila vrste držav članic, tudi Evropske unije, se ne izvajajo dovolj hitro in dovolj popolno. V naslednjih letih pa se morajo vse države posvetiti dejavno tej nalogi in veliko več držav se mora temu pridružiti, tako da bo vedno manj davčnih vrzeli, davčnih oaz in davčnega dumpinga. Samo tako bo lahko projekt BEPS deloval uspešno tudi dolgoročno. Danes velja, da pošteni, odgovorni državljani in podjetja plačujejo više davke, zato ker multinacionalke prelivajo dobičke ali erodirajo davčne osnove. O tem moramo tudi razmišljati. Ne sme prihajati do izkrivljanja konkurenčnosti pri tem dolgoročno ne pridobi nobena država, še prav posebno je članice Evropske unije. Zato, da bi ambiciozni projekti delovali tudi v praksi, pa je po našem mnenju odločilnega pomena, da so tudi ZDA vključene v to. Pri izvedbi pa je potrebno paziti na to, da ne bo posebne obravnave za posamezne države in podjetja. Še prav posebno pri socialnem dumpingu, Google, Amazon in ostale multinacionalke, morajo biti prisiljene od to, da ne bo več prirvene dobičkov. Ne gre za kavalerske, za džentlmenske delikte, gre za delikte proti blagostanju državljanov in drugih podjetij. Ukrepi morajo biti izvedeni v vseh državah, kar se da istočasno, sicer bodo posamezne države spet izkoriščale pravila. Nima smisla, če bi v določenem trenutku to izvajale samo nekatere države članice ZDA, pa naprimer ne. In zato je za nas zelo pomembno, da ustvarimo spremembo razmišljanja v nacionalnih parlamentih, kar se tiče socialnega dumpinga. Tukaj gre za spremembo v državah, pa tudi nacionalni davčni zakonodaji in pri vseh multinacionalkah. Te volje še nismo videli prav izrazite pri multinacionalkah in zato se moramo tega lotiti prednostno. Najpomembnejši vidik je, da se obdavči proizvodna tam, kjer se je dejansko dogajala Zato je evropska davčna številka, po mojem mnenju, smiseln prispevek, kajti sicer ne bo nadzora. Živimo v federalni državi Zvezdne republike Nemčije, kjer smo ostali pregednost v zvezdnih državah takrat, ko smo uvedli davčno številko za vse državljane. Drugič, zame je pomembno, da imamo jasne omitve glede patentov. Samo tiste licence, ki opravljajo raziskovalno delo, lahko imajo prednosti. Ne sme pa prihajati do selitve raziskovalnih dejavnosti in neplačevanja davkov iz ene v drugo državo. Enaka pravila, enaki standardi za vse države, za vsa podjetja, brez izjem. Zato morajo predlogi direktive biti kar se da konkretni. Več kot bo panijorskega prostora, večja bo nevarnost oslabitve določb in iskrivljanja konkurence po posameznih državah. Po našem mnenju, nemškega Bundestaga pa imamo tudi kritične točke. Najprej izvajanje ukrepov BEPS ne smeti na račun izvoza. Dvojno obdavčanje v državi izvoza in v državi porekla, temu se moramo izogniti. Zato moramo biti kritični pri tem, na katerih točkah, naprimer, v klauzuli pri o koncernih ali hibridno oblikovanje priporočil OECD, in eh, odmik od tega, tega ne razumemo. Saj priporočila OECD so naša osnova, zato tukaj ne razumemo nekaj odmikov od tega. Potem pa neojemanja med državami OECD in državami ne OECD. Tukaj moramo biti tudi pazljivi. Spoštovani kolega, prosim zaključite, kaj ti ni več časa. Ok. Finish. Ok, finish. Thank Dobro, sem končal. Uh, now Martin van Rie, member. Martin van Rie, nizozemski senat. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa. Gospod, ki sedi, omen je gospod Martin. Ja, pa sem Marnix van Rie, on je pa Martin van Rie. Hvala lepa torej. V imenu nizozemskega senata bi rad povedal nekaj o nedavnih pobudah Evropske komisije, kar se tiče izogibanja plačevanja davkov. Svežen izogibanja plačevanja davkov, ki je bil predstavljen pred dvema tednoma. Ta svežen temelji na treh temeljih. Učinkovita davčna politika, preglednost na področju davčne politike in izogibanje dvojnemu obdavčevanju. Potem, ko je OECD objavil akcijski načrto PEPS 5. oktober lani in G20 je to podprl 15. in 16. novembra lani, je Evropska komisija pospešila delovanje na področju projekta BEPS. Tudi mi smo že razpravljali v Nizozemskem senatu o svežnju PEPS. Na splošno imamo precej podpore za usmeritev in ukrepe PEPS. Trdna, odločna zakonodaja je boljša kot ohlapna. Zato je zakonodajno pooblastilo Evropske unije nekaj, kar bi moralo biti bolj učinkovito kot mehko pravo priporočila OECD. In zato je smiselno, da Evropska komisija takoj izrablja priložnost in skuša ukrepe BEPS spremeniti v pravo odločno zakonodajo. Direktiva o izgubljenju plačanja davkov spostavlja šest ukrepov. Nadzor tujih korporativnih pravil, pravila za hibride, in splošno pravila za boj proti zlorabam. To so štiri. Inspektor BIPS in potem pa dva. Pravila switchover in mm, pravila mm, davčne politike pri izvozu. Komisija želi urejati več, kot je bilo dogovoreno na G20. Skrbi morajo biti sorazmerni in morajo spoštovati štiri svoboščine, pa tudi načelo subsidijarnosti. In končno, Evropska unija kot enotni trg mora ostati privlačna ekonomija za evropska podjetja in tuje naložbenike. Evropski enotni trg mora biti konkurenčen z drugimi velikimi trgi kot sta Kitajska in ZDA, tudi kar se tiče davčne politike. Prednost odločne zakonodaje je, da se bo zakonodaja uvajala na demokratični način in bo rezultat enak za vse države članice. Vse morajo potem uvesti direktivo v svojo zakonodajo in uvesti enake pogoje na evropski ravni. Novi predlogi za direktivo o izogibanju plačevanja davkov in spremembo administrativnega sodelovanja. O tem še nismo govorili v nizozemskem parlamentu. Čakamo na oceno nizozemske vlade. V tem trenutku je vredno izpostaviti, da je poročanje po državah že bilo uvedeno v nizozemsko zakonodajo s 1. januarjem letos. Nizozemska vlada je okrep 13, PEPS, že prelila v zakonodajo. Preglednost je pomembna. Enako velja za priporočilo o skupnih standardih poročanja. Pričakuje pa se, da bo agenda o preglednosti, ki jo predlaga Evropska komisija, pozdravljena v našem parlamentu. Tako je bilo tudi s predlogom o izmenjavi davčnih starišč. In ne nazadnje, nizozemska podpira države v razvoju pri zmogljivostih za davčne organe in dejavno spodbuja uvedbo določb proti zlorabam v pogodbah o dvojnem obdočevanju. Zato torej skušamo pomagati državnemu razvoju tudi na davčnem področju in verjetno lahko računate na našo podporo pri tem vprašanju. Hvala lepa. Thank you. Now, Mr. Ladislav Kamenitski. But... Hvala lepa. Ladislav Kamenitski. Slovaški parlament. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj obrazložim stališče Slovaške vlade, kar se tiče projekta BEPS. Moram reči, da Slovaška namenja še prav posebno posebno pozornost poštenemu obdačevanju podjetij in povečani preglednosti in razkrivanju informacij, da bi preprečili regresivno davčno odčatovanje podjetij. Slovaška postopno izvaja spremembe v domači zakonodaji na področju davko, pa tudi administrativnih praks, zato da bi zagotovili, da naša država ne bo spodbojala erozije davčne osnove in prelivanja dobičkov. Naši davčni uradi skušajo učinkovito nadzirati razmere tudi na področju čezmejnega izogibanja plačevanja davkov. Slovaška vlada sodeluje v vseh oblikah administrativnega sodelovanja davčne namene, prav tako igramo pomembno vlogo pri izmenjavi informacij na davčne namene in ima dobro razvito omrežje za izmenjavo informacij v davčne namene. Prav tako menimo, da je pobuda OECD o BEPS-ih zelo celovita in je pozitivna za EU in za davčne vprašanja. Ko govorimo o BEPS OECD in okrepih Evropske unije. Na tem področju Slovaška podpira hitro izvedbo in implementacijo priporočil OECD glede BEPS v EU. To bi zagotovilo celovito transpozicijo priporočil OECD po vsej EU in ne bi potem bilo, bila implementacija odvisna in različna po državah članicah ta pravila bodo bolj izvedljiva na ravni EU, brez neželenih podvojitev. Upamo, da bomo na podlagi dela OECD potem dobili direktivo o poročanju po državah in bomo dobili politično soglasje za to in bomo to hitro začeli izvajati. Slovaška podpira sveže na izgibanje plačevanja davkov, ki ga je komisija sprejela nedavno, prav tako podpiramo razpravo o tem v Evropski uniji, kaj ti Slovaška meni, da je treba pobudo opet razviti še naprej in spoštovati pogodbe o delovanju Evropske unije. Menimo, da na ravni Evropskega sveta moramo pregledati še dodatne dimenzije PEPS in moramo okrepiti dialog s tretjimi državami, potrebno je zagotoviti načelo dobrega upravljanja na globalni ravni. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa predajam predsedovanje kolegu. Najlepša hvala. Slišali smo izjave OECD, Evropske komisije. Eh, predsednika posebnega odbora Evropskega parlamenta TAX-2 in potem tudi posebnega podpredsednika odbora za finance in proračun slovaškega parlamenta. Sedaj odpiram eh, razpravo, imate čas za kratke eh, govore, vprašanja, da bo še čas za odgovor. In najprej dajem besedo gospodu Mjet iz Francoske nacionalne skupščine. Da, najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, vesel sem, da imamo priložnost tukaj razpravljati tukaj o davčni politiki, ker glede na to, kar se je dogajalo na G20, se mora tudi Evropa odzvati. V Franciji smo že pred tremi leti in pol oblikovali posebno skupino, ki se ukvarja z obdavčitvijo in ustrezno zakonodajo v tem smislu. In tako smo imeli tudi možnost sestati se s pristojnimi službami Evropske komisije. Je pa res, da se je te tematike težko lotiti v Evropski uniji, ker davki pač zadevajo nacionalno suverenost in očitno uh, še nismo dovolj dozoreli, da bi se že prej lotili tega dela in dosegli že prej to fazo, v kateri se nahajamo danes. In ravno zaradi tega smo prišli do te točke, ko vlada vse splošna zaskrbljenost in če hočemo optimizirati naše davčne politike, potem moramo to res rešiti v samem srcu. Evrope in to moramo storiti skupnimi močmi. Ker eh, če se tega ne bomo lotili skupaj, potem ne bomo mogli preprečiti multinacionalkam, da se izogibajo plačilu davkov in se celijo iz ene države v drugo. In eh, v bistvu eh, se moramo odločiti na način, da bo Evropska unija znala obdržati dobre predloge in zavrniti tiste, ki ne morejo funkcionirati v našem okolju. Ampak mislim, da so določene zadeve že dovolj jasne, da bi jih lahko začeli uporabljati, tako da bi se eh, lotili zadev tako, da bi vsaka država članica lahko samostojno oblikovala davčno stopnjo, ampak da bi za vse skupaj veljala enotna pravila glede izvajanja davčne zakonodaje. Hvala. Lepa sedaj pa gospod Van Rompuy iz belgijske skupščine oziroma parlamenta. Ja, meneer de voorzitter, eh, België schrijft zich helemaal in in de. In... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi mi spadamo med tiste države, ki se borijo proti BEPS-u. Alan Masur je to povedal. Sodelovali smo tudi z eh, odborom TAX, zato da bi davčno osnovo lahko enotno zasnovali. Gre za davčne stopnje, ki naj bi privabljale velika podjetja. To moramo preprečiti. Preglednost je ključnega pomena. Gre za te sodbe, ki smo jim bili pričali v aferi LuxLeaks, proti temu se moramo boriti in veseli smo, da se to dogaja tudi na evropski ravni. Da se na evropski ravni torej odločamo o tem, ali bi bilo morda dobro uvesti skupno davčno osnovo. Dve vprašanje imam. Evropska komisija in komisarka, gospa Vesteger, je Belgijo obsodila zato ker ne priznavamo dvojnega obdavčevanja. Zato obstajajo sicer eh, nekateri argumenti. Sistem obstaja že od leta 2004, gre pa za retroaktivno veljavo. Belgijska država mora zdaj zahtevati denar nazaj od podjetij. Moje vprašanje je naslednje. Komisija je obsodila tudi druge sisteme, zanima me, torej, kaj je s to retroaktivnostjo, kakšna je potem pravna gotova za podjetja, kdo bo še vlagal v takšno državo. In drugič, direktive BEPS je treba izvajati. Imeli bomo prehodno obdobje, ni pa popolnoma jasno, kakšna je pravna gotovost tukaj za določene davčne sisteme. slišal sem že, da kapital zapušča državo. Tudi to naj bi uredili v okviru BEPS-a, določena podjetja izkoriščajo pravila, postavlja pa se vprašanje, kaj je s temi sistemi. Komisija pravi, da to gre, potem pravi, ne, ne gre, kaj se bo zgodilo v tem prihodnem obdobju. Pravna gotovost mora ostati, kajti mednarodni dogodki na področju BEPS-a, davkov in tako naprej dvigujejo določene vprašanja. Zagotoviti moramo pravno gotovost. Hvala. Um, Prosim, naj vas spomnim, da je čas za govor omejen na maksimum dve minuti ker moramo dati priložnost vsem tistim, ki so zaprosili besedo, da se oglasijo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Greč iz Malteške poslanske skupine. Grazie, so čermen. Memš dubjuli. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nedvomno je tukaj za tehnično zahtevne zadeve, res pa je to pomembno tudi na politični ravni, tako eh, na evropski kot na nacionalni ravni. In seveda gre tukaj tudi za vprašanje dejanskega izvajanja sprejetih odločitev, zato se moramo najprej lotiti poglobljene analize, ker so vsi ti ukrepi, ki naj bi jih sprejeli, zelo občutljivi in zelo različni od države do države članice. Mi smo seveda pristaši poštene obdavčitve in smo za tak eh, svežen proti izogibanju plačilu davkov in vendarle je treba poskrbeti za to, da bodo ukrepi, ki jih sprejemo na ravni Evropske unije, oblikovani tako, da ne bodo ogrožali suverenosti držav članic. Po našem mnenju je to suverena pristojnost držav članic in če ne bo ta pobuda uspešna, potem lahko o uspešnosti govorimo le v svizu celovitega spoštovanja načela subsidijarnosti in le na tem lahko gradimo celotno zasnovo obdavčevanja v prihodnje. Pri tem je davčna suverenost nedotakljiva in eh, le po temi pogoji bodo sprejete odločitve dejansko tudi izvajane v praksi. In naj zaključim s tem manjša gospodarstva so izpostavljena večjim tveganjem kot eh, velike države članice. Zato je treba tudi upoštevati to pri analizi vpliva. Naši državljani in naši voljivci eh, sicer lahko verjamejo eh, temu svežnju in so mu naklonjeni, eh, in lahko računamo, da bi to pri nas bilo uspešno. Najlepša hvala. Naslednja je na vrsti gospa Žoli za zelene iz Evropskega parlamenta. Da, hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Eh, dovolite mi naj povem nekaj o poročilu, ki smo ga pripravili pri zelenih v Evropskem parlamentu. Zanj je v bistvu dala pobudo IKEA in ugotovili smo, da je to podjetje prejelo milijardo dolarjev v nekaj letih in imam konkretne podatke za Belgijo v enem letu 7 milijonov, na Danskem 3 milijone, v Franciji 23, v Nemčiji 36 in tako naprej. No, zato vas prosim, pogledajte si podrobne to podjetje tudi pri vas doma, v vaših državah članicah. Lahko si pogledate naše poročilo, dostopno je vsem vam, lahko tudi zaprosite pri sekretarjatu, naj vam ga pošle. Pomembno je, da se zavedamo tega, da nova pravila BEPS ne bodo tega bistveno spremenila. IKEA ne bodo prisilila v plačevanje davkov. In eh, mi bomo v tem našem poročilu podali tudi eh, predloge, kako se lotiti tudi tovrstih nedotakljivih podjetij, ki jih zaenkrat predlogi BEP še ne pokrivajo. Hvala lepa. Naslednji je gospod Oprija iz Romunskega senata. Najlepša hvala. Romunski parlament podpira ta akcijski načrt in tudi ta program za boj proti izogibanju plačevanju davkov in davčnim utajam ter goljufijam. E, zavedamo se, da je to nujno potrebno storiti na evropski ravni, če naj dosežemo višjo stopno odgovornosti in e, neke vrste koordiniran pristop med različnimi državami članicami. Tudi kadar gre za CCTB, razumemo, v našem parlamentu, da bo te zadeve treba še enkrat pregledati in eh, po možnosti dopolniti. Upam, da imamo vsi isti cilj pred očmi in to je izogibanje davčnim oviram in pretirani obdavčitvi ob upoštevanju možnosti CCTB in eh, to ima lahko za proračun pomembne posledice. Eh, pri nas Eh, v Romuniji bi bila to celo bistvena izboljšava, ker eh, imamo drugačne pogoje pri obdavčitvi dela in proizvodnje kot v večini drugih držav članic. Eh, zanima nas tudi, kako bi bilo potem z čezmejnimi zadevami, ker pri nas imamo veliko izkušenj s tem v preteklosti in kako bi to lahko Eh, vplivalo na proračun. Eh, po eh, sprejemu proračuna za leto 2016 bomo te zadeve preučili še podrobneje. Hvala lepa. Naslednja je gospa Luvaži iz francoskega parlamenta. La question du lien entre l'imposition des bénéfices. Ta ime mi je Luvaži, tako se to izgovori. Skratka, vprašanje teh dejanskih številk in tisti, ki so prikazane uradno, je nekaj, kar nas že dolgo tišči. Če pogledamo vse podatke, ki so nam zadnje čase na voljo, vidimo, da je razvoj praks, ki se izogibajo plačilu davko, veliko hitrejši kot način omejevanja lete, prihaja do ogromnega razkoraka med prijavljenimi dobički in tistimi, ki se dejansko dosegajo. To je problematika, ki zadeva vso Evropo. Tako da ne moremo po eni strani zahtevati od naših sodržavljanov, da sodelujejo pri reševanju proračunske problematike in pri manjklaju, po drugi strani pa Eh, dopuščati multinacionalkam, da s svojim denarjem počnejo, kar hočejo. Zato je pomembno, da tudi eh, objavljamo podatke o zlorabah, o zlorabah prevladujočega položaja, o nekonkurenčnem obnašanju na trgu in dejansko je treba pojasniti eh, pravila delovanja in jasno zastaviti tudi načelo obdavčitve glede na eh, kraj proizvodnje ali kraj prodaje in zato potrebujemo tesnejše partnerstvo med vsemi zainteresiranimi deležniki. To je tudi tako zastavljeno v pravilih BEPS. Ampak res je, da je treba spodbuditi politično voljo v državah članicah, da se dejansko doseže to, kar si želimo na mesto te eh, popolne krivice na davčnem področju, ki se mnogim dogaja. Pa sedaj na vrsti gospod Engelbert. Uh, Hvala lepa, gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci. Spomnimo se, kaj sploh je projekt BEPS. Projekt BEPS ne zadeva samo prizadevan, da bi dobili čim več od obdavčevanja podjetij. Ne, gre tudi za to, da bi poskrbeli, da bodo velike nacionalne družbe obdavčene enako kot multinacionalke. Gre tudi za enake konkurenčne pogoje za vse. Tega ne smemo pozabiti in to je zelo pomembno. Slišal sem nekatere izjave in uh, nekateri ste omenjali tudi dviganje zavesti, naprimer pri ljudeh. Na Danskem smo veliko naredili na tej temi. Precej napredni smo na Danskem v zvezi s tem, ne samo zato, ker sem bil jaz včasih minister, ampak ker je dejansko tudi tako. Govorili smo o obdavčevanju pravnih oseb in to več let. In to je ena od dobrih stvari dviganja zavesti. Namreč multinacionalke ameriška podjetja, naprimer, se vključujejo v javno razpravo na Danskem in pravijo, zakaj ne bi poskrbeli za več preglednosti, zakaj ne bi na Danskem zagotovili več preglednosti kot v drugih državah. Ko enkrat to dosežete, potem ste res dosegli veliko. Če bi lahko na Danskem pomagali komorkoli med vami v vaših parlamentih, smo seveda to pripravljeni storiti. Na Danskem smo oblikovali odprto zbirko podatkov, zato da je mogoče videti vsako podjetje na Danskem, koliko plačujejo, koliko so plačali v preteklih letih in to diguje zavest. Če lahko pomagamo, vam bomo pomagali, ampak eh, mislim, da bi projekt BEPS morali čim prej prenesti v nacionalno zakonodajo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Stolojan iz ELS v Evropskem parlamentu je naslednji. Izvolite. Hvala, hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljam osnutek direktive, ki ga je predstavila Evropska komisija, prav tako pa pozdravljam prizadevanja nacionalnih parlamentov in držav članic, da bi premikanje dobička omejili ali ustavili. Dejstvo pa je, da Majhna in srednje velika podjetja plačujejo več davka kot multinacionalke in to moramo ustaviti. Pravkar smo izvedeli, Evropska komisija je podala izjavo za javnost, namreč, da, da so nekatere te davčne sodbe kršile zakonodajo. Moje vprašanje pa je, kako je mogoče, da niso ukrepali v zvezi s tem, kaj ti sodne odločbe so tukaj že več let, ne, ne samo eno leto ali nekaj mesecev, mi pa nismo ukrepali. Evropska komisija je ukrepala le, ko se je pojavil velik škandal, takrat, ko se je javnost res dvignila. Mislim, da to ni sprejemljivo za Evropsko institucijo. Moje vprašanje je naslednje. Kako je mogoče, da nismo ukrepali v zvezi s tem že pred dolgo časa? Hvala. Hvala. Gospa Luri iz Estonije je naslednja. Izvolite. Hvala. Strinjam se z danskim kolegom. Boj proti davčnim utajam in izogibanju davkom je prednostna naloga. Gre za poštene pogoje na področju konkurence in to bo zagotovilo tudi gospodarsko rast. In to je tisto, česar v Evropi trenutno nimamo. Strinjam se tudi s tistimi, ki pravijo, da gospodarstvo danes ni takšno, kot je bilo v preteklosti naši davčni sistemi so zastareli. Naprimer, v digitalnem gospodarstvu je težko ugotoviti, kje je ustvarjena vrednost. Obdavčevanje pa naj bi se izvedlo tam, kjer se ustvari vrednost. Zato je nujno pomembno, da natančno določimo, kje je se ustvarja prihodek in tam je treba tudi izvajati obdavčevanje. Povedati pa želim še nekaj. Pri usklajevanju davčnih podatkov in izmenjave teh podatkov bi morali poskusiti preprečiti, da pride do dvojnega upravnega bremena. mislim, da bi pobude OECD-a in EU lahko vodile do tega. Dobro bi bilo, če bi davčno breme premaknili iz dela na vire, potrošnjo in onasnaževanje. To bi podprlo dolgoročno rast v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Gospa Andrej je naslednja. Euh, e Najlepša hvala, projekt BEPS, ko ste vsi že najbrž dojeli, Francija močno podpira še zlasti, ker so priča hudim utajam in goljufijam velikih e, multinacionalk in ameriških podjetij v škodo evropskih davkoplačevalcev in eh, ravno zaradi tega hočemo doseči en enoten pristop eh, tudi druge države, Brazilija, Kitajska in eh, druge, kamor se selijo, številne multinacionalke se že zavedajo, da se tu politika spreminja. V tej luči je treba poskrbeti tudi za boljšo enotno zaščito pravic intelektualne lastnine. Prav tako je treba povečati pooblastila za pregled eh, davčnih dejavnosti eh, podjetij in na tem področju si Francija že močno prizadeva tudi s predlogi za nove davčne ukrepe. V eh, jeseni bomo najbrž videli učinke po enem letu spremembe novih davčnih eh, zakonodajnih določil. Videli bomo, ali se vsi zares premikamo v isto smer. Hvala lepa. Hvala lepa. Zadnji je gospod Demasi, stranke zelenih v Evropskem parlamentu. Hvala, pozdravljeni kolegice in kolegi v Bruslju. Svežen za boje proti Izogibanje davkom komisije je velik korak za komisijo, ampak majhen korak za poštene davkoplačevalce in za tiste, ki trpijo zaradi socialnih rezov in pomanjkljivih javnih naložb. Pobuda BEPS je bila možnost, da bi mednarodne korporacije obravnavali kot enotne entitete, kar tudi so. Vendar pri izvajanju pravil si je komisija izbrala tisti pristop OECD-a, kjer je mogoče 30 odstotkov še vedno izuzeti. Finančne zavarovalnice pa so popolnoma izuzete, kar zadeva klauzulo svečev v. To je morda pomembno orodje za boj proti premikanju dobičkov, vendar prak je zastavljen tako nizko, prak, kjer bi starševsko podjetje moralo začeti plačevati davke. In OECD je postavila mejo 75 odstotkov, akademiki celo 90 odstotkov in ta pravila še vedno omogočajo izogibanje davkom. Torej in pravila sploh še niso uveljavi enotno po Evropski uniji. Veliko dela nas torej še čaka. V Evropskem parlamentu si moramo prizadevati za davčno poštenost, to naši državljani potrebujejo, to potrebuje naše gospodarstvo, zato da bomo financirali javne naložbe, da se rešimo depresije in da dobimo tudi več prihodkov od davkov. Hvala, to je bil zadnji govornik, to je konec razprave o BEPS. Vem, da je bilo zastavljenih kar nekaj vprašanj, dve vprašanje so zastavili Belgici, tudi Romunski parlament je zastavil eno vprašanje, morda lahko najprej dam besedo predstavnikom Evropske komisije za kratek odgovor, največ dve minuti. Potem pa bi bilo dobro, če se o nadaljnih zadevah pogovorite na štiri oči zunaj dvorane. Najlepša hvala za veseljem bom odgovoril na nekaj vprašanj. Najprej naj se zahvalim vsem, eh, ki so eh, zagotovili to zeleno luč za to skupno pot. Res je, da eh, vsi, ki smo bili za BEP, vsi smo bili nujno tudi za CCCTB. In po drugi strani naj povem, da eh, to sicer ni moje področje, s tem se ukvarjajo kolegi, ki so zadoženi za konkurenčnost, ampak to, kar smo doslej uspeli eh, rešiti, še vedno ne rešuje celovitega vprašanja eh, jasne in pregledne obdavčitve v vseh državah članicah. Glede posebne ureditve v Belgiji in glede nacionalnih interesov, lahko rečem, da je to nekaj, kar sicer moramo spoštovati, ampak moramo imeti vseeno dovolj smotran in razumen pristop. Nekatere države članice že poznajo svoje ureditve, ki so veliko učinkovitejše in preglednejše od belgijskega sistema. In to smo ugotovili že tekom dialoga, ki poteka v evropskem semestru in eh, ugotavljamo, da prihaja do različnih oblik ureditve tega področja, da so ponekod pravila veliko strožja, eh, ponekod tudi veliko jasnejša kot v Belgiji, kot rečeno ampak menim, da je to trenutno razprava, ki jo morajo najprej opraviti belgijski politični krogi, potem bomo šele na vrsti s tehničnimi vprašanji. No, ko smo doživeli LuxLeaks, eh, so bili nekateri presenečeni, mi pa smo imeli te točke na dnevnem redu že od leta 2010 zato želim podpreti predlog kolega iz nizozemskega parlamenta, ko je rekel, da je treba imeti jasno, ambiciozno zastavljeno zakonodajo, da nam to veliko bolj koristi vsem kot neke vrste soft clauses oziroma mehke določbe, ki omogočajo veliko manevrskega prostora za izogibanje davkom. No, Sam sem odprt eh, tudi za bilateralna srečanja in razprava. Hvala za to priložnost, gospod predsednik. Hvala lepa. Hvala tudi vsem drugim govornikom v tej seji, v tem delu. To je konec prvega dela, zdaj bomo nadaljevali z drugim delom. Vabim pa tudi predsedujočega, ki bo predsedoval drugemu delu, da se nam pridruži na predsedniškem odru. Ladies and gentlemen. Gospe in gospodje, nekoliko pozornosti, prosim. Ladies and gentlemen, I joined my gospe in gospodje, tudi sam se zahvaljujem Evropskemu parlamentu za ta dva dela popoldanskega dela konference. Prej smo govorili o BEPS, zdaj bomo govorili o bančni uniji. Bančna unija predstavlja temeljno reformo Evropske unije. Namen je, da bi okrepili stabilnost finančnega sistema. Namen te seje je razpravljati o najpomembnejših dosežkih za enkrat. Govorili pa naj bi tudi o prihodnih izzivih in o tem, kaj je treba še storiti, da bi bančno unijo tudi dopolnili. Enotni nadzorni mehanizem in enotni mehanizem za reševanje sta sedaj v teku. Pozdravljamo predstavnike teh prvih dveh stebrov bančne unije. To sta Daniel Nui predsednik eh, nadzornega odbora in Elke König, predsednica SRM. Prisluhnili jim bomo in povedala nam bosta več o svojem delu. Danes se sestajamo samo en dan potem, ko je Ekon glasoval o prvem poročilu o bančni uniji, za katerega je poročevalec gospod Golteri. V tem poročilu je povzel bančno unijo v letu 2015. Delo v odboru Ekon glede predloga komisije za sistem zajamčenih vlog se prav tako začel. V nizozemskem senatu in predstavniškem domu imamo različne poglede na to, ali obstaja potreba potem, da bi imeli evropsko schemo zajamčenih vlog. Zato nas še posebej zanima ta razprava o zaključku tretjega stebra bančne unije. Veselimo se izmenjave mnen v zvezi z ambicijo, da bi dejansko zgradili in zagotovili visoko stopnjo varstva za vloge v Evropski uniji. Zato, da bi res prebili to ves med državami in bankami, zato da bodo depozitori spet dobili zaupanje in da bi ukrepili finančno stabilnost. Zdaj dobi besedo gospa Daniel Nui, predsednica nadzornega odbora Evropske centralne banke. Izvolite. Hvala lepa. V veliko veselje mi je gospod predsedujoči in eh, spoštovane poslanke in poslanci, da sem na tem medparlamentarnem zasedanju. Najprej naj bi govorila o dveh vprašanjih, torej kakšen je rezultat skupnega nadzornega mehanizma v prvem letu in drugič, do kolikšne mere nacionalna bančna pravila preprečujejo učinkoviti enotni nadzor. Vendar, glede na to, da so razmere na trgih takšne, kot so, mislim, da je bolj smiselno, da vam podam oceno SSM-a glede tega, v kakšnem stanju je Evropski bančni sektor. Na začetku želim povedati, da je situacija na bančnem sektorju evroobmočja danes drugačna od tiste leta 2012. Bančni sektor je mnogo bolj odporen, kajti potrebna razmerja so se povečala s približno 9 odstotkov leta 2012 do 13 odstotkov. To je razmerje DEC 1. Poleg tega se je tudi kakovost bančnega kapitala izboljšala. Sektor lahko zdaj bolje absorbira nepričakovane težave na področju gospodarstva ali finančnih trgov kot pred nekaj leti. Veliko je še težav s slabimi posojili, ampak po temeljiti oceni so ta slaba posojila bila dejansko opredeljena na osnovi definicije EBE. Ta slaba posojila so bila tudi ustrezno vzeta v račun. Zato smo v relativno dobrem položaju, da lahko še naprej spodbujamo napredek, da še naprej zmanjšujemo slaba posojila na urejen način v prihodnih nekaj letih. Zato tesno sodelujemo z najbolj relevantnimi nacionalnimi oblastmi, zato da zagotovimo, da bodo politike na tem področju dopolnjene z potrebnimi nacionalnimi ukrepi. Cikl sred 2015 vključuje tudi kapitalske zahteve za drugi stebr, ki jih pričakujemo v bančnem sistemu. To pomeni, da bodo kapitalske zahteve ostale enake, če se zadeve ne spremenijo. Velike banke v okviru SSM-a so dobro opremljene, da izpolnijo kapitalske zahteve CRD4 do leta 2019. Velika večina teh bank je že to dosegla, druge banke pa izpolnjujejo zahteve phase in in politike redistribucije. Tako bodo do leta 2019 tudi izpolnjevala vse pogoje. 2015 so banke pod nadzorom 2015 povečale dobičke v zvezi z letom 2014. Zato lahko banke uvedajo ustrezne politike porazdelitve dobička, pri tem pa še vedno izpolnjujejo regulatorne zahteve glede rezerv in podpiranja posojanja gospodarstva. Prav tako je treba ukrepiti še kapitalske zahteve prvega reda, kajte uvajamo nova pravila in banke so že veliko nad minimalnimi pragovi in še naprej uvajajo dodatne rezerve. Dodati želim še nekaj. Pri BRRD imamo sedaj možnost reševanja, ki zagotavlja, da bo bančni sektor nosil breme rekapitalizacije, če je treba banko rešiti in ne bodo več bank reševali davkoplačevalci. BRRD poveča disciplino, ampak zdi se, da trenutne težave niso upravičene, glede na to, da imajo banke dovolj kapitala. To so pomembne informacije, zdaj pa se želim na hitro dotakniti tistih vprašanj, o katerih sem želela govoriti na začetku. Najprej dosežki enotnega nadzornega mehanizma v prvem letu. ECB je uvedla bančni nadzor za celotno evroobmočje in v kratkem času smo dosegli zelo velike dosežke. Izpolnili smo svojo nadzorno ulogo in bistvo našega pristopa je, da vse banke, ki so pod našim nadzorom, obravnavamo enako. To pomeni, pomeni da smo enotni nadzorni organ. Če želimo to doseči, potem mora ECB storiti dvoje. Zagotoviti mora homogena pravila in homogeni način za njihovo izvajanje. Odkar je bil uveden SRM smo naredili že veliko, kar zadeva prudencialna pravila, uvedli smo skupno metodologijo za revizijo procesa in to velja za vse večje institucije. To pomeni, da zdaj določamo stroge nadzorne zahteve za vse. Te zahteve so pa tudi poštene, kar pomeni, da imajo vsi enake konkurenčne pogoje. Vendar, enotnega pravilnika zaenkrat še nimamo in popolna harmonizacija je zaradi tega še nemogoča. V zvezi s tem so zelo pomembno vprašanje opcije v zvezi CRR in CRD4. Povem vam lahko že, da je politika harmonizacije v teku in da bomo to izvedli leta 2016. imamo različna pravila glede bank, zato je težko zagotoviti enotni nadzor. ECB pri skupnem nadzoru težko doseže želene rezultate in te divergence krivijo ali izkrivljajo enake pogoje za vse. In te divergence izhajajo iz različnih virov. Prvič, zakonodaja Evropske unije daje možnosti držav članic, državam članicam in to je mogoče potem tudi izvajati na nacionalni ravni. ECB ne more storiti potem nič na področju dodatne harmonizacije. Zakonodajna pobuda je potrebna zato, da se reši bistvo tega problema. Drugič, veliko divergenc izhaja tudi iz tega, da se uporabljajo direktive, ne pa uredbe. Naj vam podam primer. takrat, ko najbolj potrebujemo hitro ukrepanje nadzornika, je trenutek, ko je banka v težavah. Zato nam je direktiva BRRD dala možnost, da kot nadzornik postopamo in posredujemo zelo hitro. Ampak, ker je to direktiva, je prenos ostal v rokah držav članic. Zato se ECB sooča z različnimi zakonodajami v evromočju. 19 jih je. Dobro bi bilo, če bi imeli samo en pravilnik v obliki uredbe. To je po mojem mnenju nujno. Tretjič, nacionalna zakonodaja je lahko tudi problem za enake možnosti za vse v bančni uniji, tudi če ni potrebe potem, da bi prenesli zakonodajo unije. ECB ima določeno diskresijsko možnost glede pravil, ampak vseeno veljajo določene obveznosti iz eh, nacionalne zakonodaje v določenih državah članicah, naprimer neobvezujoče nadzorne prakse in to se potem spremeni v obvezujoče akte. Če želimo doseči pravo bančno unijo, bi morale države članice nehati postavljati ovire tako za enotno nadzorno prakso kot tudi za diskrecijsko pravico ECB-a. Zdaj bom sklenila, SSM je bil oblikovan strani zakonodajalcev EU, želja je, da bi pač dosegli njihove namene, vendar tudi mi smo omejeni, potrebujemo vašo pomoč, pomoč zakonodajalcev, tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski ravni, zato da bi dosegli res enotno nadzorno okolje. Storiti moramo vse, da bomo zmanjšali razdrobljenost, prav tako pa moramo biti pozorni, pri preučevanju zakonodaje v pripravi, zato da bomo poskrbeli, da bodo bančna pravila harmonizirala. Samo tako bomo lahko dosegli misijo, ki ste nam jo zastavili. Hvala. Hvala lepa, gospa Daniel Nui. Zdaj pa dobi besedo gospa Elke König, predsednica SRB-a. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči, spoštovane evropske poslanke, spoštovane poslanke in poslanci. Mi smo nova organizacija, zato je veliko prvih elementov. Prvič govorim zdaj pred vami, torej poslanci in evropskimi poslanci. Mislim, da je to ključnega pomena. Vsi si želimo, da bi bili odgovorni in zavezani smo tudi preglednosti. Prvič govorim pred vami skupaj z Daniel Nui. Videli boste, da se posvečamo veliko podobnim elementom. Na začetku želim takoj spregovoriti o dveh temah, ki ste jih omenili. Namreč gre za največje dosežke enotnega nadzornega odbora in prednostne naloge za leto 2016. Na koncu bom pa seveda morala omeniti še uvodno izjavo Daniel, ki jo seveda podpiram in s tem se tudi strenjam. Glavni dosežki za SRB v letu 2015. V odboru Ekon sem bila pred dvema tednoma, poskusila bom čim manj ponavljati svoje besede, ampak mm, nekaj vseeno ponavljam vedno znova. Smo še vedno na začetku. 130 ljudi je zdaj zaposlenih pri nas upamo, da se bo to do konca leta podvojilo. Vzpostavljamo organizacijo in zaenkrat stvari tečejo gladko, seveda pa je treba storiti še zelo veliko. Kar zadeva vsebino, SRB je deloval že lani, kakor je navedeno v poročilu gospoda Gualtierija. Poskusili smo poskrbeti, da smo v zadnjih nekaj mesecih postali pripravljeni, da dejansko prevzamemo svoje naloge reševanja bank. To je od 1. januarja letos tudi v praksi izvedljivo. Sporazum je bil podpisan decembra, vendar dogovor je bil sklenjen že zelo veliko med Evropskim parlamentom in SRB-jem glede izmenjave informacij, prav tako imamo memorandum o razumevanju med ECB in SRB, o sodelovanju in izmenjavi podatkov. Oboje je torej urejeno. Izmenjava podatkov je zelo podobna, podobna in pomembna, to je navedeno tudi v uredbi in res smo neprestano v tesnem stiku z ECB, da se to tudi izvaja. Izmenjava podatkov je nekaj, o čemer Daniel Nui in jaz govoriva največkrat, ko sva v stiku. Tesno sodelovanje je nekaj, kar je treba zagotoviti in lahko rečem, da to smo zagotovili z nacionalnimi organi za reševanje, kajti nacionalni organi za reševanje so ključnega pomena ne samo zato, ker rešujejo tudi manj pomembne institucije, ampak zato, ker so oni naš mehanizem za nacionalne institucije in veliko nacionalnega znanja je potrebnega na našem področju, zato moramo res sodelovati z njimi. V pripravi je priročnik za reševanje in priročnik za krizno upravljanje skupaj z nacionalnimi organi seveda, tako da bomo zagotovili ustrezno in nadzorovano načrtovanje in če se pojavi problem, bomo lahko vsak primer obravnavali v skladu z postopkom. Zaradi preglednosti bomo objavili kratek dokument, v katerem bo nekaj smernic. Vi to imenujete vodič za nadzor, to bo kasneje letos, zato da bo industrija, pa tudi javnost, bolje razumela naš pristop k načrtovanju reševanja. Vedno povdarjam načrtevanje reševanja. Mislim, da je ključnega pomena, da smo pregledni in da zagotovimo gotovost za trge. Usklajevanje z nacionalnimi organi je zelo pomembno. Usklajujemo se tudi z ECB, ampak eh, to ni dovolj koordinirati in sodelovati moramo tudi na mednarodni ravni, zunaj evroobmočja in tudi zunaj Evropske unije. Kajti večina velikih bank je aktivnih tako v evroobmočju kot zunaj njega. Mislim, da je pošteno, če rečem naslednje. V zadnjih letih se je zgodilo veliko, to ste omenili tudi vi. Veliko se je zgodilo tako na področju nadzora, kot tudi na področju načrtovanja reševanja. Nekaj odprtih vprašanj pa imamo še vedno, zato bom sedaj na kratko omenila prednostne naloge za leto 2016. SRB, kakor sem že dejala, je organizacija, ki se ozira naprej. Zato se posvečamo načrtovanju reševanja, zato ker menimo, da bo dobro načrtovanje reševanja pomagalo dobro rešiti kakršenkoli primer reševanja. Če se malce pošalim, ne čakamo na prve stranke, da potrkajo na naša vrata. Glavni cilj za SRB za leto 2016 na tem področju, na področju načrtovanja reševanja, je, da bi dosegli ustrezno zmogljivost načrtovanja reševanja, zato da bomo imeli načrto, načrte skladne z BRD in da bomo imeli tudi ustrezne ekipe, ki bodo pripravljene na reševanje. Del tega, zelo pomemben del tega je, da določamo minimalne zahteve za lastna sredstva in upravičene dolgove. Upam, da bomo to dokončno oblikovali do konca leta kratica za to je Emra in upam, da bo to veljalo za vse do konca leta na ustrezen način. Naša naloga je, da mednarodne zahteve Tilek uskladimo z Emrl. Poskrbeti moramo, da bo pristop konsistenten. Dobre novice so, da je to izvedljivo in da industrija to tudi dobro razume. Emerald ki znaša manj kot 8 odstotkov, v posameznih primerjih pa veliko nad tem, se bo zahteval za največje banke v bančni uniji. Določitev EMRL ne pomeni samo, da bomo zastavili kvantitativne cilje za banke. Dobre novice so to, namreč kvantitativni cilji ne bodo velik stres za te banke omeniti bo treba tudi kvalitativne značilnosti. Tukaj bo potrebnega več dela in banke bodo morda potrebovale nekaj več časa, da se na to prilagodijo, seveda pa bomo postopali po posameznih primerjih. To je nujno potrebno, če želimo poskrbeti, da bodo banke v prihodnosti res rešljive. SRB bo omenil tudi druge teme, med drugim temu, kako bi lahko uporabili orodja, ki jih imamo. Pa še nekaj in to je povezano z besedami Daniel nekoliko prej, namreč obstaja še eno podreč, področje, potrebujemo več enotnosti in manj razdrobljenosti. Govorim o kreditni hierarhiji, izvajanju BRD-ja, zato da poskrbimo, da je pravila mogoče izvajati na podoben način. Zato, da se ne bomo soočali z 19 različnimi prenosi BRD-ja v državah članicah. Vse je v duhu direktive, ampak razlike obstajajo. Dobro, to ni katastrofalno, ampak predstavlja ovire. V določenih primerjih bi to lahko vodilo do neoptimalnega rezultata. Čisto na kratko, zato da vam povem še nekaj o skladu za reševanje. Zagotovili smo premustitveno financiranje, prvi sporozumi o posojilih so že podpisani, temu bodo sledili še drugi. Prav tako smo zbrali prispevke za leto 2015, to smo storili konec januarja. Trenutno imamo 4,3 milijarde evrov, to je v skladu s tem, kar smo pričakovali. Kar zadeva prispevke za leto 2016, bodo preneseni s RF-ju 30. junija, takrat bomo imeli prvi dve leti prispevkov za seboj. Čas se izteka, zdaj pa želim povedati še nekaj. Od leta 2008-2009 se je zgodilo veliko. Banke so močnejše, varnejše, manj zadolžene, kot so bile takrat v krizi pa tudi po krizi. To pomeni, da je evropski sistem bolj odporen na gospodarske šoke. Poleg tega pa želim povedati še nekaj. BRD nam omogoča, da imamo okvir za reševanje, če se kaj zgodi. Od sredine leta 2014 je to poznano, mi pa smo res zavezani temu, da bomo to izvajali konsistentno in na pregleden način. Ta pojem nepredvidljivosti in kompleksnosti v Evropi je vedno priljubljen, ampak mislim, da to ne velja več za reševanje bank. BRRD nam da pravila glede porazdelitvi bremen in SRB je zavezan temu, da bi to izkoristili na pregleden in konsistenten način. To je vse. Hvala lepa. You, Dr. I would like to give now the floor to... Tako besedo pa gospod Roberto Galteri, predsednik odbora Ekon in poročevalec o prvem letnem poročilu o bančni uniji. Prosim. Hvala lepa. Res je. Veliko veselje mi je, da sedim tukaj skupaj z vami, kot veste. Parlament že dolgo odločno podpira ta projekt. Torej, mislim, da je pozitivno, da je v našem prvem poročilu, ki smo ga ravno včeraj sprejeli z veliko večino, 71 odstotkov je bilo za, podajamo splošno oceno prvega leta bančne unije, kar se tiče SSM, SRM-a in tu je vse precej pozitivno. Parlament je enoten, kar se tiče ocene, da je vzpostavitev SSM-a uspešna, tako operativno, kot tudi, kar se tiče nadzorne kakovosti. Z operativnega vidika menimo, da je bilo postorjeno izjemno delo v zelo kratkem času. Seveda, obstaja tudi še možnost za izboljšanje komuniciranja z nekaterimi elementi. In to bi pomenilo tudi racionalizacijo nekaterih administrativnih postopkov, zato da bi spremenje odločitev bilo bolj učinkovito. Torej, če pridem na nadzorno vlogo, pa moram reči, da SSM odločno prispeva odpornosti in moči našega bančnega sistema. Strinjam se s pripombami, ki jih je ravno podala Daniel in tudi kar se tiče izboljšanja količine in kakovosti kapitala. Res je, tega morda nismo dovolj zajeli, gotovo pa bo to potrebno dodati in morda je eden faktorjev, pri katerih smo prispevali, da smo dodali to nadzorno kakovost v prvem letu. Seveda je tudi nekaj pripomp, ki smo jih podali, še prav posebno glede enega vprašanja, ki je povezano MDI, smiselno razdelilnimi enotami, tukaj se nam zdi, da ni jasnosti trenutni zakonodaj, vendar pa to ne onemogoča še nekaj več prožnosti za to, da bi bili resnično učinkoviti. Glede na nedavni razvoj, kot sem dejal, Daniel bi lahko premislili o prejšnji odločitvi, zato da bi polni meri izkoristili prožnost, ki je po našem mnenju možna. Potem pa še vprašanje PGD-a zakonodaje. Vemo, da bo potrebno še kaj postoriti. Morda se rešitve, ki jih imamo, niso najboljše in tukaj smo tudi pripravljeni delovati. Pripravljeni pa smo podpreti tudi vaš poziv k nadaljnemu usklajevanju tudi na zakonodajni ravni. Podpiramo seveda tudi prizadevanje glede optijske diskrecijske nacionalne pravice. Tukaj smo podali tudi nekaj specifičnih pripomb, ki smo jih slišali tudi v postopku posvetovanja. Podpiramo pa ta prizadevanja. Kot sem dejal, podpiramo tudi bolj splošni poziv k zakonodajni intervenciji to bo verjetno priznano tudi nekje, kjer tega ne bi pričakovali. Sporozumu z Združenim kraljestvom, da je torej potrebna neka nadaljna raven harmonizacije znotraj bančne unije. Imamo torej enotna pravila na splošno in upamo, da bomo to ohranili. Po drugi strani pa seveda potem potrebujemo bančne unije še specifične ukrepe za harmonizacijo in to je koristno in pomembno. S tem se strinjam in to podpiramo. Potem pa širše vprašanje izboljšanja zmogljivosti in nadzora bilanc stanja bank. Mislimo, da je pomembno gledati preko kreditnega tveganja in se ogledati različna tveganja, tudi v finančnih portfeljih, še prav posebno premoženje tretje stopne. Potem je SRM, slišali smo že, gospa Kjunik je dejala, to je v začetni fazi, vendar pa to zelo spremljamo in podpiramo to, kar se počne. Mislim, da je pomembno povedati, da podpiramo načelo Bejlin, da torej najprej za izgube odgovarjajo tudi deležniki. In to seveda pa ne prepečuje tega, kar je že v zakonodaji, da imamo različne izbire, tudi kar se tiče zakonodaje, različna orodja za reševanje, alternative likvidaciji in potem tudi ustrezno sorazmernost, poštenost, prožnost, ki je vključena v zakonodajni okvir. To se lahko in bi naj bilo uporabljeno za to, da bi imeli preglednost, jasnost po eni strani, po drugi strani pa tudi, da bi lahko zagotovili finančno stabilnost in zagotovili zaupanje v bančni sistem. In potem seveda dokončanje bančne unije. Pomembno je, da je parlament podprl svežen komisije, dodal nekaj predlogov seveda, videli bomo, kakšna bo vsebina, parlament bo pač to sporočal prek običajnih postopkov, ne prejudiciramo postopkov, smo pa pozitivno ustrajeni sedaj. In potem tudi zaveza glede zmanjševanja eh, tveganja, to je pozitivno, to podpiramo seveda, smo pazljivi, kar se reče specifičnih vidikov državnega dolga in mislimo, da je kompromisni predlog dober. Da bi to naj storili srednjeročno v okviru mednarodnih organov seveda pa se moramo potem izogibati tudi neželenim finančnim učinkom. Parlament je torej pozval k previdnemu pristopu. Podobna mnenja smo slišali včeraj od gospoda Dragija in moram reči, da se z njim popolnoma strinjam glede tega vprašanja. To je torej naše stališče, več ali manj spostavili smo nekatere specifične točke, upamo pa, da bomo imeli možnost za SSM, SRM in nacionalni parlamenti o tem še razpravljati o nadaljnih perspektivah in o trenutnem stanju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Galteri. Sedaj pa dobi besedo gospa Hübner. Kje pa je? A, tukaj ste. Eh. Hvala lepa, predsedujoči glede na to, kar je bilo že povedano, je jasno, mislim, da je bančna unija še vedno nekaj, kar se vzpostavlja. Če gledamo naprej, pa si moramo zapomniti tudi, da smo bančno unijo spostavili zato, da bi torej prekinili povzav med bankami in državnim dolgom. In tudi da ne bi bilo preveč izpostavljenosti in da potem bi zagotovili nadzor nad eh, velikimi čezmejnimi bankami. Vse skupaj je bilo povezano seveda z delitvijo izgub. Potrebno je govoriti tudi o vzroku, zakaj smo torej spostavili bančno unijo. Res je, veliko je bilo že postarjenega in predstavitvi obeh, gospe Nui in gospe Kenih, sta ponudili veliko dokazov za to. Mi v Evropskem parlamentu pa sedaj začenjamo z jamstveno schemo za hranilne vloge, ki bo verjetno postopen postopek. Vendar pa seveda lahko pride tudi do razlik med državami in do Evrope dveh hitrosti. Bančna unija in spet moram izpostaviti, da moramo postiti odprta vrata tudi za države izven evroobmoča, da imajo tudi svoje pogodbe za sodelovanje z SSM in jih lahko to potem vključi tudi v SRM. Nobena država izven evromoča se še ni pridružila bančni uniji, čeprav je Danska lani priznala, da bi to bilo v korist finančnega sektorja. Samo Švedska in Združeno kraljestvo sta povedali, da si ne želita pristopiti od ostalih držav, ki niso članice evroobmočja. Gotovo je v interesu večine teh držav, da pristopijo. Pančna unija poglablja evropsko integracijo v teh težkih časih. To je odprt projekt, kot sem dejala. Vsi so lahko vključeni, če pa ostanete na robu, lahko postanete marginalizirani. Države, ki so izven evromoča, so pogosto tiste, ki potrebujejo evropsko rešitev za nadzor in za reševanje. V vzhodnji in srednji Evropi je bančni sektor karakteriziran z različnim tipom premoženja in s prevlado večjih regionalnih skupin, ki jih je težko nadzorovati zaradi mednarodnega značaja. In ravno zato smo oblikovali bančno unijo. Poleg tega je premoženje, ki ga imajo tuje banke, večinoma v prestolnicah znotraj evromočja na Češkem se ocenuje, da je 88 odstotkov premoženja izven meja Češke in to imajo podružnice tujih bank, večinoma banke, ki prihajajo iz področja bančne unije, v Bogarije podobno. Torej, naj končam s tem, da mislim, da je zelo smiselno, da imamo možnost vključevanja tudi držav, ki niso v evroobmočju in da jih vključujemo v bančno unijo. Hvala lepa. Thank you, Mrs. Hübner. Now I give the floor to Mrs. Karin Berger. Member... Hvala lepa. Berger, članica finančnega odbora iz francoske nacionalne skupščine. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej želim eh, čestitati gospe Manui in Königs za zelo dobro opravljeno delo. Namreč eh, težko je včasih odločiti se prav, zato da se začne konkretno ukrepati. Imam nekaj pripomb, ki bi jih povzela v par točk. Kot prvo, eh, samo izvajanje bančne unije. Tu lahko rečem, da smo kar napredovali, ker glede samega razvoja mehanizma reševanja, lahko rečem, da na tem delamo uspešno že dve leti, od leta 2013. In tudi glede nadzornega mehanizma eh, smo izvedli vse postopke, ki jih je bilo treba izvesti. Načela bančne unije se v Franciji že izvajajo, potem tudi jamstvo ulog, eh, to je pač zadeva, ki se v Franciji že uspešno izvaja in z našega stališča lahko rečem, da podpiramo komisijo in eh, jasno, da to pomeni, da smo tudi izpolnili vse zahteve, ki izhajajo iz zadevnih direktiv Evropske unije. Potem druga točka. Tu gre zdaj za izzive, ki so pred nami v naslednjih mesecih in letih. Eh, res je, moramo biti pripravljeni, vendar tudi ponosi na to, da nam je le uspelo doseči neko večjo stopno integracije, povezanosti, vendar je treba še bolj delati na dveh prvih stebrih, kar pomeni, da ne gre samo za neko splošno urejanje in regulativo ter nadzor, temveč za konkretne zadeve, ki bodo potem res pomagale vzpostaviti celovito, dokončno bančno unijo. In če smo že leta in leta delali na tem in nekateri pravijo, da bomo morda res uspeli nekega dne vzpostaviti več mehanizmov, ki bodo delovali na ravni Evropske unije, potem lahko rečem, da smo že ponosni in takrat bomo še bolj, ker bomo med prvimi, ki nam je to zares uspelo. Smo pa res eh, seveda šele na začetku, šele pri abstraktnih vprašanjih, pri zelo tehničnih zadevah in makroekonomskih vidikih. Za evropske državljane pa bo bančna unija pomembna in zajamčena šele takrat, ko bodo njihove vloge varne in zajamčene, tako da se bodo zares počutili zaščitene in varne s temi številnimi mehanizmi, ki jih uvajamo v prakso. Tako da bo bančna unija res neka lepa, evropska funkcionalna struktura, da ne bo šlo samo za neko politično strukturo. Ljudje si želijo varnosti uh, vlog in vsi vemo, kaj se je zgodilo s ciprsko krizo, ki je nehote postala uh, ne le simbol, temveč tudi opozorilo, da je treba skupaj stopiti v boj proti sorodnim pojavom. Nam je torej zaenkrat kar uspelo, želimo pa si, da bi vse države članice stopile skupaj v pozitivnem smislu in da solidarnost ne bi veljala vedno samo v napačno smer, teveč da bi razumeli, da evropski mehanizmi obstajajo predvsem v prid in za dobro evropskih državljanov in državljank. In eh, vsi tisti, ki radi. Eh, omenjajo krizo, naj povem, da tisti, ki so strastno zauzeti za finančne zadeve, zelo strastno prebirajo zadnje tedne eh, vse mogoče članke in analize v zvezi z, lahko rečem, mehurčkom, ki ni bil nikoli povsem analiziran, ko šlo za zasebno zadolževanje, zadolževanje bank. Eh, ko se je šlo za neko odpravljanje vse splošne zadolženosti, vendar ti mehanizmi niso bili vedno jasno zastavljeni. Radi pa bi imeli res take mehanizme, ki bi nam takoj omogočili dejansko preprečiti škodljive učinke na bančne bilance. In eh, upam, da bomo znali v prihodnje prej oceniti in prepoznati, signale tvegan za evropske banke in da bomo znali ustrezno uporabljati tudi druge sorodne in povezane mehanizme, ne le tiste eh, konkretno vezane na banke, ki smo jih vzpostavili zato, da bankam pomagamo izstopiti iz te krizne eh, situacije. In s tem ne mislim bančništvo v senci ali shadow banking, temveč eh, dejansko konkretne ukrepe in tu se moramo opreti na izkušnje tistih, ki so bili pioniri pri izvajanju tovrstnih posegov na finančnih trgih. No, torej, vsi smo za enotno eh, spremljanje vsega, kar se dogaja, za enotni nadzor, eh, vsi smo za bančno unijo, ki bo podrejena interesom naših državljanov, vendar si lahko morda že predstavljamo vnaprej tisto, kar bo znova težko odgovoriti našim sodržavljanom, ko nas bodo naslednjič vprašali in kaj zdaj pri naslednji krizi, ali boste spet posegali po naših žepih za reševanje finančne situacije. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnji kolega iz Nizozemskega senata. Gospa Henrete Prast, prosim. Chairman. Hvala lepa, predsedujoči in kolega Martin Van Roje prispevek, ki ga bom podala danes popovdne v imenu nizozemskega senata, katerega članica sem, predvideva predlog za jamstveno schemo za hranilne vloge na evropski ravni. Kar se tiče zaželenosti take scheme, so ne ne razdaljene v nizozemskem senatu, pa tudi v nizozemskem parlamentu kot celoti. Vendar pa če to pustimo ob strani, potem bi se rada pogovorila o posebnem specifičnem vidiku take scheme, namreč eh, sklad za jamstvo hranjenih vlog. Tukaj gre za dvoje vlogo. Najprej zaščito depozitorjev, če banka propade in tudi potem zaščito pred banke, pred tem, če bi želeli vačevalci dvigniti naenkrat preveč sredstev. Dva vidika predloga zahtevata predloge sprememb, ker bi lahko to imelo neželene učinke. Moja prva točka zadeva naložbe sklada. Če bo potrebno odplačevati, izplačati varčevalce, ko pa dojoče banke, bo potrebno zagotiti sredstva hitro, brez dodatnih stroškov. Zato bi se zdelo zaželeno, da bi torej imeli taka sredstva na razpolago za rezervo v ECB, vendar pa 75. člen, tretji odstavek tega preloga pravi, da mora biti sklad investicijski. In tukaj citiram, investirati moramo v zelo likvidno premoženje. Mar ne bi bilo smiselno, in to sprašujem sedaj v imenu tudi drugih poslancev Nizozemskega senata, da bi tukaj eksplicitno izključili možnost, da bi sklad bil posredno ali neposredno deležen na borzah. Gotovo si ne želimo, da bi vrednost takega sklada padla v točno tistem trenutku, ko mora ukrepati in izplačati vačevalce. Prav tako si ne želimo, da bi upravljavci sklada prodajali bančne delnice, ko banke preživljajo težke čase. To bi samo poslabšalo težave. Potem še drugi vidik. To zadeva razmere, v katerih bo sklad dosegel ciljno raven tako kot je v tem trenutku zapisano, banke od tistega trenutka naprej ne bi več morale podajati svojih prispevkov. Prispevke, seveda, vedimo, so povezani s tveganji. Če torej ni več bančnih prispevkov, potem tudi ni več povezave s tveganjem. To bi bila spodbuda za banke, da bi več tvegale od tistega trenutka, ker tako obnašanje ne bi več bilo dražje, premija ne bi bila viša. In potem bi varne banke pravzaprav financirale bolj tvegane banke. In to bi bilo perverzno. Lahko pa bi zagotovili to, da bi banke prispevali v tistega trenutka, ko bi sklad dosegel ciljno raven na podlagi profila tveganja in v tistem trenutku, torej, ko bi potem dobili dividende, glede na prejšnje prispevke. To bi potem pomenilo, da bi bile banke varnejše in tiste bi plačevali manj, bolj tvegane pa več. Želimo slišati mnenje strokovnjakov in drugih kolegov glede tega vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, naj se zahvalim svojih petim govornikom na to temo, čeprav posebno gospodinu Ji in Kni iz Evropske centralne banke. Sedaj pa dobi besedo spet gospod Galteri, ki bo vodil drugi del tega drugega dela našega sestanka. Hvala lepa. Spet bomo šli po istem formatu in formuli kot v prvem delu. Stefan Rado Pre je prvi govornik, rumunski senat. Prosim. Dve minuti. Romunija. Hvala lepa, gospod predsednik. Bančna unija je pomembna in cilj, po mnenju Romunije, mora biti da bančno unijo dokončamo. Tako bi konsolidirali tudi monetarno unijo. To moramo storiti na pregleden način, pa brez dodatnih ovir za države članice, ki še niso del evromoča. Trenutni mehanizmo, že kar imamo nekaj orodij za to. zakonodaja pa mora biti smerjena tudi srednjeročno, preden pripravimo še urodje za bolj srednje in dolgoročne ukrepe. Potrebno pa je vse skupaj analizirati z vidika širše doslednosti. Potrebno je zagotoviti tudi soverenost na področju davkov v državah članicah. Romunija ni v evromočju, vendar pa dejavno sodeluje in je sodelovala pri spostavljanju bančne unije in prispeva tudi finančna sredstva za pomoč prejšvano bank. Hvala lepa. Eh, Hans eh, Mikkelbach. Hvala lepa, sedaj pa Hans Mikkelbach iz Nemškega Bundestaga. Hvala lepa, gospod predsednik. Še enkrat bi se rad vrnil na težave, ki jih doživljamo v tem trenutku na borsah in to ima povezavo z bančno unijo na evropski ravni in to neposredno. Bančni sektor je bil zaradi rezervnih sredstev, ki jih sedaj imamo s to bančno unijo, ukrepljen. Vendar pa še vedno naročbeniki imajo težave in ugotavljajo, da nekatere banke niso na trdnih temeljih. Vprašanje je, kot seveda vse to izvira in to je pomembno tudi za nas. Po mojem mnenju smo tudi mi so krivi za to Evropska centralna banka in nacionalne banke. Te so preprečevale nujne reforme, in so zagotavljale neomejene količine poceni denarja. Zasebni instituti zato niso dovolj poskrbeli za svežo likvidnost. Ni bilo potrebno tega zbirati pri zasebnih naložbenikih. Torej, Evropske banke v mednarodni primerjavi žal še vedno izpadajo šipke in ravno za evropsko realno gospodarstvo moramo imeti močne, trdne banke. Gotovo bo z bančno unijo v prihodnosti to lahko nastalo, vendar pa kako pa se to vprašanje, ki se ga trenutno zastavljamo, torej brana bančnih vrednosti na borzah, kako se s tem ravna, to je za nas ključno vprašanje. Thank you. Hvala lepa. Naslednji Enrico Dias, portugalski parlament. Eh, agradecu. Hvala lepa. Dobar dan. Najprej se vam zahvaljujem za zelo dobre uvodne govore, ki smo jih slišali. Veliko je bilo novega in je to bil velik prispevek današnje razpravi. Naj pa zastavim dve, tri vprašanja ali podam dve, tri pripombe, v bistvu nimam veliko časa. Najprej. Obstaja neravnovesje v bančni uniji, kar se tiče tretjega stebra, ki še ni zaključen. To neravnovesje je vodilo do razmero na katerih državah članicah, ko je zaščita vrčevalcev večja kot drugim kar se tiče naložbenikov, pa je to vodilo do tega, da MSP-ji plačujejo več. In to vodi do nepoštene konkurence, nelojene konkurence. Potrebujemo torej načevalno schemo za zaščito depozitov na evropski ravni. To je ključnega pomena. Drugič, nekatere banke so precej krhke in to je celotno zamisel rešene bank naredila za kontroverzno. Tudi Portugalska je bila na naslovnicah nedavno. V tem trenutku torej banke gredo skozi proces koncentracije in to mislim, da je nevarna stvar. V bistvu je to, kar ustvarjamo v EU, niz zelo velikih bančnih institucij, ki bodo prevelike, da bi propadle in potencialno je to nevarno. Če se ogledamo to, kar se dogaja v ZDA, so dogodki ravno nasprotni, gre bolj za razdrobljeni sistem in to pomeni, da je manj sistemskih bank, kar pomeni, da je tega ne bolj nadzorljivo. Torej, kaj menite o tem prevelike, da bi propadle? In potem še tretja pripomba. Podpiramo ločitev investicijskih bank in bank za poslovanje s prebivalstvom. To je nujno potrebno in potrebno je, da se čim naprej na tem področju. Hvala lepa. Thank you. Now... Hvala lepa. Sedaj pa Riza Ferreira iz Evropskega parlamenta, poročevalka v senci na to temo. Yes, I'll, I'll speak in English. Uh. Govorila bom v angliščini zato da ne bom preveč kompleksna. Najprej naj se zahvalim obema, da ste tukaj danes. Neverjetno delo ste upravili. Vodilni ženski pri tem kompleksnem dosjeju. Hvala lepa za vsa prizadevanja, za kompetentnost in tudi za to, da ste v stiku s parlamentom. Vprašanja? in dvomi. Bodo seveda mišljeni pozitivno, konstruktivno, kajti parlament mislim, da je bil precej konstruktiven pri vsem tem delu. Kar se tiče podrobnosti tranzicije iz razmer, ko nismo imeli skupnega pristopa do bank, pa sedaj do novih razmer, kar se tiče bančne unije. Ta tranzicija je zame pomembna. Ustvarjate namreč novi okvir, novo infrastrukturo. Naj citiram gospod König, ko ste dejali, da vaš namen ni, da likvidirate banke, ampak da jim pomagate, da se temu izognejo. Medtem pa smo že predvidevali nekaj, kar ni ključnega za pančno unijo, to je pa bistveno za enotni trg, to je BRRD. Prvič smo torej poskusili to v Evropi in tega seveda nismo mogli preskusiti. Je pa to bilo operativno še preden je bilo vse zasnovano na vaši strani in preden smo prišli do pozitivnega razvoja za stabilizacijo trgov. ESM, ko je financiral neposredno banke, ko je SSM-a ni, ko ni posebne linije, ko ni rezerve, torej to sedaj imamo. To pa ustvarja potem nevarnost, da bo izvajanje BRD vnaprej ustvarjalo velika sistemska tveganja. In če se zdaj pridružim nemškemu kolegu, naj se navežem na to, spremljate to bolj podrobno in potem glede na to, kar je dal portugalski kolega, ali skupaj z organi za konkurenčnost komisije skušate ugotoviti, kaj se dogaja na različnih eh, finančnih trgih in sektorjih, da bomo torej dosledni. Hvala lepa. Zdaj nek Vesta, senat Češke republike. Děkuji za slovo. Dob Hvala lepa. Dobar dan. Poskušal bom biti ne preveč tehničen, bom poskušal vse povedati preprosto. V EU so banke, ki so zelo likvidne, ki imajo dobro premoženje ali pa so mejno likvidne. Potem pa imamo banke, ki nimajo likvidnosti, ki se pravzaprav soočajo z bankrotom. Naj si bo zato, ker pač stranke ne plačujejo posojil ali pa so imele slabo politiko. 700 milijonov čeških kron. To je toliko. To je vsota, s katero se ukvarja Češka republika v tem trenutku. To smo morali nameniti bankam in sedaj seveda nam ta sredstva manjkajo. Banke so sedaj relativno na trdnih temeljih, saj tako trdijo. Vendar pa problem je v tem, da so vse podružnice globalnih multinacionalnih bank. Tukaj vidim nevarnost. Bodo banke morda skušale prenesti sredstva zdravih podružnic na nezdrave podružnice, ki bodo v težavah v drugih državah. Torej, rad bi izvedel, ali bančna unija ima dovolj urodi na razpolago, zato, da bi preprečili to namenjene subvenciji, čeprav bo zakonito, bo pa neetično na račun zdravih podružnic. Sem pa zadovoljen, da ste povedali to, kar ste povedali o PEPS. Podpiramo vsakršen ukrep, ki bi prispeval k temu, da bi imeli večjo vse evropsko finančno stabilnost, naj se gre za nadzor, naj se gre za beč, vse je dobrodošlo. Hvala lepa. Thank you, uh, Mar. Najlepša hvala. François Mar iz francoskega senata. Da, hvala lepa. Eh, res eh, je bil že čas, da se lotimo zadev v zvezi z napredovanjem ukrepov na tem področju. To ste dobro povedali že v svojem uvodnem izvajanju, zahvaljujem pa se tudi vsem drugim, ki so se oglasili na to temo. No, ampak hkrati ste se številni ozrli tudi na problem na nestanovitnosti eh, borz, od eh, kar so se začeli sprejemati ti ukrepi na podlagi kriznih dogodkov. In eh, Veseli me, da je to tema, na katero se vedno znova vračamo, ker ostaja še vedno veliko odprtih vprašanj. Prvo vprašanje, ki se nam sproti zastavlja, je, kakšen pomen naj ima v praksi uredba in kakšne naj bodo konkretne dejavnosti eh, in kako se bodo obravnavale vse tiste bančne dejavnosti, ki so se pravzaprav odvijale. Prav zunaj proračunskega nadzora, zunaj bilance bank. In eh, mislim, da ne smemo prenehati z budnostjo in budim spremljanjem nadaljnega dogajanja. Drugo, kar je pomembno, pa je koherentnost eh, politike urejanja tega področja na ravni Evropske unije, še zlasti, kadar gre za politiko nadzora v vseh državah članicah Evropske unije. Danes dopoledne sem si zapomnil izjavo Johna Vickersa, eh, glede urejanja bančništva, ko je vendarle pozival pravzaprav k alarmu, Eh, glede bančne uredbe in glede dogodkov v Združenem kraljestvu. Ne vem, ali imate vi morda kaj boljši v pogled in kaj mislite uh, o vseh teh komentarjih ljudi, ki so se kot uh, poznavalci oglašali v zadnjih letih v zvezi s tem. Kaj mislite torej o tem danes, kako gledate na to? kaj mislite o tovrstnih zadevah vi. Hvala lepa, gospod Sančesko Karelo, iz poslanskih vrst iz Italije. Allora, eh, oggi il Parlamento italiano ha votato eh, un... Hvala lepa. Danes je italijanski parlament glasoval o pobudi, ki bi od vlade terjala eh, naj preloži ukrepe za bail-in. Eh, manjšina v italijanskem parlamentu je menila, da bi morali vse te zadeve v zvezi z bančištvom prelagati do skrajnosti, tako da se to pravzaprav sploh nikoli ne bi zgodilo. No, pa če pogledamo, kako se koncentrirajo finančne sile in kako to ne ponuja nikakršne rešitve bančnega sektorja v Evropski uniji, mislim, da se lahko strinjamo s tem, da to vrsto obnašanje spodkopava konkurenčnost bančnega sektorja, zmanjšuje finančno moč v Evropski uniji. In mislim, da je to treba ljudem razložiti tako, da bodo bolj odločno terjali ustrezno ukrepanje vlad. Mi se torej pri nas obnašamo povsem nasprotno kot večina ostalih. Gre tudi za teritorijalne dejavnike, ki so zelo močni. Mislim, da bi se morali izogibali koncentraciji kapitala na enem samem mestu komisija je zelo jasno začrtala linije razvoja in eh, govori o koncentraciji bank dovolj razločno, ampak rad bi vam vsem skupaj navrgal vprašanje. Namreč, kako je možno, da pristojni komisar citira konkurenčne urade in govori o manipulacijah z Euriborom in z drugimi obrestnimi merami, če vendar vemo, da na podlagi to vrstih izjav javnosti vrčevalci to pogosto vzamejo kot neke vrste opozorilo ali pa obljubo, in eh, mislim, da je to pomembno za velike kartele, kot so Barclays, Deutsche Bank eh, ali sorodne. Ne vem zdaj, v katero smer gremo, ali to podpiramo interese naših državljanov. Jaz sicer berem besedilo rezolucije na nekoliko drugačen način, ampak vsak da ima svoje mnenje. Ampak zdaj mislim, da bi lahko predali besedo kolegicama Nui in Kenek za določene komentarje na podlagi številnih mnen in vprašanj, katera so bila tudi zelo težavna. Najprej gospa Nui. Ker je bilo zelo veliko tovrstnih vprašanj, se bom morala zelo hitro uh, lotiti odgovora zavedam se, da je treba biti fleksibilen in eh, vendarle imam s tem nekaj težav. Nekaj je elementov, ki so nejasni zaradi same nejasnosti, ki izhaja iz direktive. vendar, ko se te zadeve enkrat uredijo in, in če zelo natančno določimo um, najvišji distribucijski znesek, se pravi, to zadeva konkretno zneske dividend, eh, Potem ni več veliko manevrskega prostora. Če je maksimum določen, je to pač maksimum, najvišji znesek in zato veljajo določena pravila. Potem so tu odrezki, kuponi in eh, zato imamo tudi ustrezne instrumente. Trgi ne razumejo določenih kuponov uh, in rokov za njihovo izplačevanje. Tu tudi ni prav veliko manevrskega prostora potem je tu še vprašanje bonusov, kompenzacijskih paketov in podobno. To se vse navezuje tudi na izplačila dividend in na obveznice. Zato mislim, da bo treba zagotovo podati še dodatna pojasnila k uredbi. No, potem glede izpostavljenosti posameznih držav in državnega dolga tu bi morali imeti določena, določene zahteve, kapitalske zahteve, vendar je te treba oblikovati previdno in vemo, da se na mednarodni ravni že dela na tem, tako da je najbrž bolje, da se sedaj ne lotevamo enotne evropske rešitve na področju, kjer je potrebna pravzaprav mednarodna rešitev. Mislim, da je bolje počakati, da bomo imeli na mizi nekaj konkretnih predlogov za to in se potem lotiti do končnega oblikovanja. Glede mnen, ki smo jih slišali o bančni uniji, ki jo močno pogrešamo eh, v deli, kjer še ni dodelana, In glede sklada za reševanje, se lahko strinjam z vsemi govorniki. Edis pa je tudi zelo pomembna zadeva za zrečanje zaupanja evropskih državljanov v banke. Portugalski kolegi so tudi komentirali koncentracijo oziroma možne koncentracije prevelikih bank, ampak to res odvisno od države do države, v nekaterih so sistemi zelo koncentrirani in ni veliko manevrskega prostora za dodatne koncentracije obstajajo pa tudi druge države, kjer koncentracija ni tako pomembna in morda obstaja še nekaj prostora za dodatno racionalizacijo. Torej bo treba to preučiti predvsem v državah, kjer se to najbrž lahko zgodi. Pri nas se s tem ukvarja generalni direktorat za konkurenčnost, na tem seveda delamo. In eh, trenutno se evropske institucije pogovarjajo med seboj, pristojni organi in službe razpravljajo o teh zadevah in skupno delujejo na iskanju rešitve. No, če se dobro spomnim še dodatnih vprašanj iz Češke, eh, lahko rečem, da je naš namen zmanjšati razdrobljenost, torej fragmentacijo. Bančno unijo bi radi oblikovali na načelih skupnega enotnega organa nadzora in pravzaprav smo eh, ponosni na to, da so nas obravnavali kot take tudi pri ibar eh, preizkusu obremenitve, kjer je bilo ugotovljeno, da se zdaj ga če vedno bolj osredotočamo na velike države kot na manjše, ampak glede na uredbo o bančništvu, In glede tega, kar je gospod Vikar rekel v zvezi z britansko zakonodajo, pravzaprav niti ne vem, kaj je točno mislil, ker se ne spoznam na zakonodajo uh, in predpise na tem področju v Združenem kraljestvu, morda bi kdo drug lahko to pojasnil, ampak v tem primeru bi bil odlog morda le smotren ker v tem času so tudi banke in druge finančne ustanove že dojele, da se je svet spremenil, da ni več tak, kot je bil in pravzaprav se res nahajamo v prehodnem obdobju. Mislim pa, da je bilo vseeno že veliko storjenega in da lahko na tem gradimo naprej. Hvala lepa. No, Daniel mi je predala besedo tam, ko bi bilo treba komentirati gospoda Vikersa, ampak sama se s tem res ne bi ukvarjala. Mislim, da je način, kako se lotevamo zadev, res najboljši, zato da uh, zadeve spravimo z papirja na dejansko reševanje krize. Uh, iz priporočil EBRD-ja na dejansko prakso. E, Potencijalno gledano na podlagi strokovnih mnen e, je naša naloga sedaj upoštevati priporočila EBRD, kar velja seveda za celotno Evropsko unijo in ta uredba bo vsekakor spremenila bistvena pravila. Pri tem pa si moramo prizadevati, da bomo dosledni in predvidljivi pri izvajanju uredbe. In pri tem moramo biti seveda tudi pregledni. Seveda pa moramo pri tem upoštevati da v različnih državah članicah obstajajo različni problemi, s katerimi se soočajo in naši ukrepi morajo biti sorazmerni dejanskim situacijam. Vendar, da ne bi ponavljala tega, kar je povedala že Daniela, naj povem nekaj o tem, s katerimi ukrepi pravzaprav podpiramo koncentracijo na trgu. Ne vem, ali bi se strinjala z govornikom, ki je to omenil. Seveda na tem ali onem trgu lahko vidite, da prihaja do koncentracije, ampak lahko rečete tudi, da eh, banke, ki nimajo ustreznega poslovnega modela, slej ko prej morajo plačati kazen za svoje neprevidno obnašanje. In ravno to spoznanje bo spremenilo pravila igre v prihodnje ker se bodo tudi banke zavedale svoje vloge glede financiranja ekonomije. Bančna unija mora biti odprta za vse države članice, mislim, da smo temu vsi predani in se strinjamo. Jasno pa je, da bodo morale države članice vseeno izpolniti določene zahteve in storiti določene korake v tej smeri. V tem trenutku lahko rečem, da velja, da je banča unija odprta za vse. Potem je nekdo omenjal bančištvo v senci. Menim, da smo bili vedno jasni s tem, da zahtevamo, da je uredba pregledna in jasna, da ne bomo izvajali arbitraž znotraj sistema. Uh, ampak mislim, da nas bančištvo v senci pravzaprav tukaj ne zanima, to niti ni naše področje. E, glede investicij pa menim, da bomo imeli nadalje podobna pravila, kot smo jih že imeli pri skladu za reševanje. razumem pa tudi vaše misli in pomisleke o ciljni usmerjenosti ukrepov in upam, da bodo zakonodajalci to tudi upoštevali pri svojem nadaljem delu. Vedno sem trdila, da ima bančevnija tri stebre, drži pa tudi to, da se moramo lotiti načina, dela harmonizirano, da moramo imeti tudi nacionalne scheme jamstva vlog in eh, da se moramo vprašati tudi, kako bodo medsebojno delovale te scheme nacionalnega jamstva in eh, skladi za reševanje. Je pa pomembno, da ne zahtevamo, da bi istočasno harmonizirali kar vso finančno zakonodajo, vključno z nelikvidnostno in tako naprej, ker eh, ne moremo vsega reševati istočasno. Treba se je lotiti najprej neučinkovitosti obstoječih sistemov, če pa se ugotovi, da so obstoječi sistemi za reševanje nelikvidnosti v posameznih državah nepregledni, neučinkoviti, bo to treba tudi reševati jasno. E, s tem ne mislim, da bomo zadeve pustili stati ob strani, vendar moramo napredovati postopoma in e, najprej se odločimo, da bomo napredovali pod jasnih koragih, najprej podpišemo sporazume o varnosti vlog, potem pa naprej hvala lepa, tole je bilo izjemno zanimivo zasedanje. Z veliko ključnimi vprašanji smo se spopadli in zato bi se rad še enkrat zahvalil kolegica Manuji in Henik, lahko rečem, da se v večini eh, zadev strinjam z vami, vsem se pa pač ne moremo, ker vsak do od nas zadeve nekoliko drugače vidi, ampak ravno o tem bo nadaljna razprava, tem bolj zanimiva. Dobro pa je slišati, da smo si razčistili pojmo določenih zadevah, da se bomo skupaj lotili izzivov na finančnem trgu, da se ne bojimo eh, problemov in bomo še naprej iskali storitve, eh, rešitve za te bančne storitve, jasno pa je tudi, da moramo spremljati zakonodajne postopke in da ne moramo vsega rešiti tukaj in danes. Strenjam se seveda z velike kening, da eh, samo prelaganje in odlaganje rešitev, ki jih že imamo, pravzaprav vzpostavljeni, nikakor ni koristno Je pa koristno upoštevati sorazmernost in davčno in finančno stabilnost, kadar smo že pri tem. Torej, najlepša hvala obema. Sedaj pa dajem besedo svojemu sopredsedniku. V imenu vseh kolegov bi se tudi sam rad zahvalil vsem govornikom na teh dveh zasedanjih in tudi vam udeležencem na obeh zasedanjih bi se rad prisrčno zahvalil, tako ti sem iz nacionalnih parlamentov kot iz Evropskega parlamenta in s tem zaključujem to zadnjo zasedanje. Hvala.